prejeli nov osnutek uh, direktive na temo prospektusa. Poleg tega smo imeli uh, tudi predloge za jamstva za vloge in pa za lisninjanje, uh, pa tudi uh, za zagotavljanje solventnosti. Torej, gre za, celo, za cel skupek. Uh, različnih predlogov, ki uh, sestavljajo pomembno zakonodajo in čakajo nas nadaljni koraki, zato je to še kako eh, pomemben trenutek. Uh, sedaj pa vam dajem besedo. Hvala lepa in hvala lepa. Šest mesecev je minilo od našega zadnjega strukturnega dialoga in kot je povedal Roberto, uh, Eh, sem zelo presenečen na tem, eh, koliko se je v tem času eh, zgodilo, ne zgolj kar zadeva obstoječo zakonodajo, ampak tudi kar zadeva novo agendo za kapitalsko unijo in pa bančno unijo. In skušal sem poskrbeti za ravnovesje med rastjo in pa finančno stabilnostjo. Zmeraj me skrbi pomankanje delovnih mest, pomankanje rasti. Poleg tega pa eh, želim zagotoviti podporo tudi za majhna in srednje velika podjetja. Skušam delovati uravnoteženo, zagotoviti želim večjo stabilnost za podjetja in pa večjo pravno gotovost. Eh, poleg tega pa ne želim kršiti pravic potrošnikov. Zaradi tega bi rad izpostavil eh, nekaj temeljnih dogodkov iz preteklih mesecev. Seveda pa se zelo dobro zadevam, kako zelo pomembno tehnično delo opravljajo člani tega odbora. Eh, in eh, to delo se pogosto ne znajde na naslovnicah časopisov. Eh, je pa ta odbor zelo pomemben in zato uživa tudi velik ugled v parlamentu. Zahvaljujem se vam za podporo, ki mi jo zagotavljate, hkrati pa tudi za izzive, ki jih nenehno zagotavljate. Torej, pretekli mesec smo imeli dobro razpravo o kapitalski uniji in o akcijskem načrtu na to temo kot eh, veste, eh, gre tukaj za povezavo varčevanja in rasti eh, in akcijski načrt vključuje celo vrsto ukrepov in mislim, da so ti ukrepi zelo ambiciozni. Kot sem obljubil, tudi nismo izgubljali časa in z delom želimo pričeti kar se da k malu. Seveda želimo oklepiti bančni sektor, tako da bomo lahko zagotovili posojila širšemu gospodarstvu, poleg tega pa želimo zagotoviti standardizirano in poenostavljeno listninjenje. Luksemburško predsedstvo je naredilo zelo dober korak v tej smeri in upam, da bomo dosegli napredek v svetu do božiča. Mislim, da je to tudi tempo, ki ga potrebujemo pri vzpostavljanju kapitalske unije in uh, mislim, da boste v tem odboru prevzeli baklo in uh, jo hitro ponesli naprej. Poleg tega smo uh, sprejeli tudi spremembe direktive Solventnost 2, s tem želimo spodbuditi ulaganja. Poleg tega pa želimo zmanjšati tveganja za uh, tretjino in to uh, Eh, bi naj uspozbudila ulaganja zasebnega sektorja v evropsko infrastrukturo. Poleg tega pa smo podali tudi predloge za eh, delegirane akte in sicer že septembra. Člani tega odbora, še prav posebej pa gospod Balc, eh, so zaprosili za presojo skupnega vpliva zakonodaje Eh, ki je bila sprejeta v eh, času eh, krize. Pri tem ne želimo postavljati pod vprašaj celotne arhitekture, ki je zagotovo poskrbela za to, da je celoten sistem bolj odporen in vzdržen. Danes zjutraj sem podal predlog za spremembo direktive Prospektus. Predlagamo hitrejši in cenejši sistem in zatem želimo zagotoviti podjetjem, eh, da bodo lahko eh, dobila sredstva, ki jih potrebujejo za rast na notranjem trgu. Eh, torej, od 100 tisoč do 500 tisoč evrov lahko pridobiš brez tega sistema, mi pa vzpostavljamo poseben režim za manjša podjetja, kar bo manjšim podjetjem zagotovilo poenostavljena posojila in eh, poleg tega želimo skrajšati tudi čas odobritve za večja podjetja. Na ta način eh, želimo vzpostaviti hitrejši eh, sistem in tudi pri tem predlogu se že veselim sodelovanja z vami. Gre za vzpodbojanje rasti v Evropi. Potem so tukaj eh, drobno prodajne eh, storitve, eh, pripravljamo zeleno knjigo, ki naj bi bila objavljena do božiča. Eh, gre eh, za pogled na finančne storitve z vidika potrošnika, kako doseči eh, otipljive rezultate. Eh, drobno prodaje je seveda eh, v središču tega, kar želimo doseči in seveda potrebujemo sistem, ki bo temeljil na preglednosti, na konkurenčnosti in ki bo uporabljal tudi digitalno tehnologijo in ta zelena knjiga mislim, da bo eh, k temu pripomogla. Eh, usporedno z tem eh, pa poteka tudi delo na področju kapitalske unije. Poleg tega si prizadevamo tudi za ukrepitev bančne unije in za zmanjšanje tveganja. Pri tem pritiskamo na vse države članice, da izvedejo zakonodajo, ki je bila že sprejeta. Potrebno je sprejeti eh, direktivo o reševanju bank in o ulogah, eh, eh, varčevalnih ulogah, poleg tega pa je potrebno izvesti tudi zakonodajo na področju enotnega mehanizma za reševanje. Številne države članice so sedaj ratificirale medvladni sporazum, tako da mislim, da bodo lahko majhna in srednja velika podjetja za 1. januarjem 2016 pričela z delom. Pretekli teden smo podali predlog za eh, schemo eh, jamstev eh, za vloge. Eh, to je del bančne unije, eh, ki se je razvijal usporedno eh, z sistemom enotnega nadzora. Tukaj gre za celo vrst vrsto ukrepov, ki, jih, eh, ki jih je pripravila skupina petih predsednikov za poglobitev gospodarske in monetarne unije. Predlog je, da prejdemo z trenutnega sistema nacionalnega jamstva na evropski sistem, ki bo zagotavljal jamstva za vloge v celotni Evropski uniji. Imamo že jamstva za vloge do 100 tisoč eh, evrov v primeru stečaja banke, novi predlogi pa bodo pomenili, da bodo banke bolje zaščitene če bo prišlo do eh, večjih eh, lokalnih eh, pretresov. Poleg tega smo se odločili za postopni pristop. Najprej predlagamo, da uvedemo ehm, sistem za jamstva do leta 2017 in do leta 2020 naj bi zagotovili popolno vzajemno jamstvo. Hkrati želimo zagotoviti tudi stroškovno neutralnost za bančni sektor. Eh, prispevki za EDIS eh, bodo odtegnjeni od sredstev, ki jih eh, banke že uplačujejo v nacionalni sistem. Poleg tega pa smo sprejeli tudi številne druge ukrepe, da bi zmanjšali tveganje. Naprimer, sredstev iz eh, tega evropskega sistema jamstev za vloge ne boš mogel prijeti, če ne boš plačal svojega prispevka v nacionalni sistem in v prvih treh letih eh, ne bo mogoče pridobiti sredstev iz Edisa, eh, če ne bodo izplačena najprej vsa sredstva iz nacionalnega sistema. Mislim, da je to uravnotežen predlog ponuja vsaj nekaj eh, in eh, številni menijo, da postopek ne bo preprost, ampak eh, jaz verjamem, da če želimo doseči napredek, moramo zmanjšati tveganje in pa poskrbeti za delitev tveganja in to tudi ponuja ta svežen. No, na isti dan, ko je bil objavljen ta predlog, sem bil vesel tudi, da smo eh, sprejeli oziroma da smo se dogovorili glede novih eh, pravil, eh, kar zadeva finančne indikatorje. Prepričan sem, da bo to pripomoglo k boljšemu nadzoru na tem področju in to bo okrepilo zaupanje v finančni trg povsod po Evropski uniji. Eh, zahvaljujem se Korifan Nuvenhajzen za opravljeno delo na tem področju. Eh, pretekli mesec smo sprejeli eh, direktivo za listninjanje in to mislim, da bo tudi prepomoglo k okrepitvi finančnega sektorja. Torej, Zahvaljujem se za eh, delo poročevalcev in poročevalcev v eh, senci na tem področju. Poleg tega pa nismo pozabili tudi na varstvo potrošnikov, ki je ključnega pomena eh, za malo prodajo in napredek je bil dosežen na dveh pomembnih področjih od našega dialoga marca in sicer direktiva, ki bo ukrepila uh, eh, preglednost na zavarovalnem trgu in na ta način uh, bodo uh, tisti, ki kupujejo zavarovalne storitve, dobili več informacij, jasnejše informacije pa bodo tudi za prodajalce zavarovalnih storitev. Poleg tega smo ukrepili varstvo potrošnikov eh, na področju eh, elektronskih plačil eh, in v primeru izgube plačilne kartice, k temu je pripomoglo tudi delo gospoda Tajanja. Torej, ti pomembni koraki pa Eh, nas eh, niso odvrnili ukrepov eh, na drugi stopni. 28 teh ukrepov je bilo že sprejetih v letošnjem letu, še 23 pa jih nameravamo sprejeti do konca leta. Torej, to je le kratek pregled dela, ki ga opravljamo na področju mojega portfelja. Moje sporočilo je, da hitro napredujemo, da imamo ambiciozne cilje in mislim, da smo poskrbeli tudi za dobro ravnotežje med ohranjanjem in. Eh, med ohranjanjem finančne stabilnosti in pa ustvarjanjem novih delovnih mest povsod po Evropski uniji. Sam eh, Nameravam nadaljevati z delom v tej smeri, tako da bomo uh, dosegli otipljive rezultate za evropske državljane in pa evropska podjetja. Veselim se že razprave, ki jo bomo imeli in uh, veselim se našega sodelovanja v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala. Much, hvala lepa, Jonathan. Najprej Burhard Balc. Hvala lepa gospod eh, predsednik, gospod komisar, zelo lepo, da lahko danes nadaljujemo z eh, dialogom. Rad eh, bi naslovil nekaj točk, ki so ključnega pomena, vsaj po mojem mnenju. Evropska komisija je varuhinja pogodb in je zagotovo odgovorna za kakovost zakonodaje in za spoštovanje postopkov. Zanima me, kako je potem mogoče, da države članice še zmeraj eh, niso sprejele direktive iz leta 2014 o, o eh, zavarovanju in pozavarovanju. Kako je mogoče, da države v dogovoru o skladu za eh, reševanje še niso eh, izvedle sprejete zakonodaje oziroma tega dogovora še niso ratificirale. Glede predlogov, ki ste jih ravno kar napovedali, eh, kaj namerava Evropska komisija storiti in ali ne bi mog, morala Evropski parlament in Evropski eh, svet eh, zastavljati določil, ki naj bi jih države članice tudi spoštovale. Evropska komisija želi poskrbeti za, za okrožitev bančnega sektorja in uh, želi uh, prekiniti povezavo med bančnim tveganjem in pa državnim tveganjem. Ampak eh, kako boste preprečili, da nacionalnega davkoplačevalca ne bo nadomestil evropski davkoplačevalec? To bi nam reč naša skupina težko podprla. Eh, poleg tega ne želimo napačnih pobud eh, za države članice in če želimo to doseči, potem bo morala Evropska komitija zahtevati precej več, recimo minimalne standarde in pa uh, oceno trga in zanima me vaše mnenje na to temo. Hvala lepa. Well, thank you first of all for those comments and uh... Najlepša hvala za uh, te komentarje in seveda se strinjam, da traja ratifikacija predolgo. In uh, predolgo traja tudi, da države eh, uresničijo sprejete zaveze. In storili smo vse, kar je bilo v naši eh, moči eh, na dvostranski ravni in v okviru eh, evroskupine, da bi okrepili izvajanje. In v primerjavi z eh, tem, eh, kakšna je bila situacija na začetku leta, eh, moram povedati, da smo dosegli predvsej napredka ampak eh, seveda bi bilo bolje, če eh, ne bi potrebovali tega dolgotrajnega postopka. Zelo pomembno je, da smo začeli eh, z kazenskimi postopki in seveda bom uporabil vsa sredstva, ki so mi na voljo, da ohranim pritisk na tiste države članice, ki zavest ne izpolnjujejo. odstotek eh, za eh, izvedbo direktive smo dosegli eh, do današnjega dne, ampak seveda sem prepričan, da bi morali napredek doseči prej, ne pa da čakamo do zadnje minute. Kar pa zadeva vaše širše vprašanje glede zmanjšanja tveganja in glede izvajanja ukrepov, ki so bili že sprejeti in ki jih je potrebno izvesti, preden bomo sprejemali eh, nadaljne ukrepe. Ja, strinjam se, seveda, da je potrebno najprej eh, uresničiti sklepe, ki so bili v okviru Edisa že sprejeti, preden sprejmemo nadaljne korake. To je ključnega pomena. In zaradi tega smo tudi okrepili eh, ta predlog, eh, kot smo ga. Eh, želimo ukrepe za zmanjšanje tveganja, eh, usporedno eh, z ukrepi za dosego vzajemnosti. In edini način za dosego napredka, in vsi se strinjamo, da napredek potrebujemo, vprašanje obstajajo glede posameznih korakov. Torej, edini način, da naslovimo te točke, ki ste jih navedli, je, eh, da eh, ukrepe sprejemamo skupaj in da eh, državljane prepričamo, da je potrebno tveganje prevzeti skupaj. Hvala lepa, Nina Čil. Najlepša hvala in dobrodošli, gospod komisar. CMU, torej Kapitalska unija, oziroma kaj mu je najpomembnejši in najambicioznejši projekt v zadnjem času na področju eh, kapitalskih eh, oziroma finančnih trgov. Eh, in eh, zelo uspešno ste eh, predstavili ta predlog v eh, tem parlamentu. Nisem pa prepričana, da boste tako uspešni v Evropskem svetu, kajti tam se je že pokazalo, eh, da eh, države oklevajo. Verjamem, da dokler eh, se to ne bo spremenilo, boste imeli zelo malo možnosti, eh, da izvedete nadaljne reforme, ki so ključnega pomena za uspeh eh, Unije kapitalskih trgov, pa naj gre tukaj za EDIS, za zagotavljanje solventnosti ali pa za kakšno drugo zakonodajo. Kaj boste storili vi kot komisar, kaj bo storila komisija kot varohinja pogodb? Eh, da eh, bo dosežen napredek na področju denarne unije, da bo dosežen napredek eh, na področju že sprejetih delov zakonodaje v okviru sistema EDIS. Potem pa listninjanje v ZDA bodo sprejeti ukrepi za listninjanje hipotek ta vikend. Kaj pa se bo zgodilo pri nas. Eh, prepričana sem, da je lesninjenje dober sistem za zagotavljanje večje posojilne sposobnosti, ampak eh, krati moramo upoštevati tudi razvoj. In eh, preprečiti bi morali podoben razvoj kot v ZDA. Imamo 826 milijard slabih posojil eh, v evropskih bankah. Kako boste zagotovili, da ne bo prišlo do lesninjanja eh, teh eh, eh, slabih eh, posojil? Kako bomo zagotovili, da se eh, bodo vlagateli eh, lahko zanesli eh, na sistem Evropske unije, da mu bodo lahko zaupali? trenutno uh, se zagotavljajo zgolj obveznice, ki uh, predstavljajo veliko bolj atraktivno možnost za banke kot pa listninjenje. Kaj nameravate storiti v zvezi s tem? Well, thank you, and thank you for the, um... Hvala lepa. Hvala lepa za splošno podporo KMU-ju. Bolj nasplošno glede sveta in pa KMU-ja moram reči, da je svet podprl kajmu. Zelo hitro so napredovali pri svežnju lasninjenja in to bodo zaključili v tednu ali dveh. Prav tako so tudi vse države članice zelo podprle ta uh, splošni pristop po korakih eh, in jasni smo bili glede posameznih elementov tega načrta sam sem bil jasen glede tega, da je moja pristojnost v tem, da to dosežem. Vsi si prizadevamo za to, da bi to čim prej dosegli. Glede MFF-a, tu se strinjamo, eh, da je bil dosežen napredek eh, v času luksemburškega predsedovanja, ampak eh, še vedno ostajamo razočarani. Naslednje predsedstvo bo nizozemsko in upam, da bomo še napredovali z njimi, sem v stiku in nekatere vidike je treba še pospešiti. Glede lasninjenja na kratko. Torej, specifična vprašanja, ki ste jih postavili, torej bomo obravnavali, torej bomo proučili vse podrobnosti tega uh, predloga. Um, Vem tudi, da morajo vsi tisti, ki so odgovorni za uh, lastninjenje, tudi prevzeti odgovornost za to, kar uh, počnejo in uh, tudi bonitetne agencije morajo biti odgovorne za svoje ocene, zato da lahko ljudje pač te ocene uporabljajo, če potrebujejo te podatke. Glede eh, obveznic eh, bomo začeli s posvetovanjem prihodnje leto in to je tudi del eh, načrta za kapitalsko in monetarno unijo in to nam bo tudi pomagalo proučiti te povezave, ki ste jih omenili. Hvala lepa, gospod Luka. Ähm, <clears throat> Hvala lepa, gospod komisar, gospod Hill, za predstavil bil preprosto vprašanje v zvezi s tretjim stebrom bančne unije in sicer eh, sistemom za jamstvo za vloge. Ali se strinjate, da eh, so tveganja v bančnem sektorju zelo asimetrična in težišče je prav gotovo v kriznih državah na eh, jugovzhodu Evrope, vse je tudi odvisno od eh, državnega eh, dolga ter od zasebnih kreditov, ki jih ne morejo vrniti. Seveda tudi nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Glede pričakovanih plačil v tak eh, skupni sistem jamstva za vloge je treba računati s tem, da bo Nemčija in nemški bančni sistem neto plačnik v korist bank na jugovzhodu Evrope? No, torej, začel bom eh, z naslednjim. Glavni namen vseh eh, reform v okviru bančne unije je, da se izognemo tem eh, situacijam, kjer bi morali te uh, jamstvene scheme sploh uporabljati. Drugič, mislim, da imate prav, da ste počrtali dejstvo, da imamo različne ravni tvegan v Evropskem bančništvu in eh, kar želimo urediti celo vrsto ukrepi, vključno z ukrepi za zmanjševanje tveganj, je prav to, se pravi iskanje rešitev za zmanjševanje tveganja in reševanja teh težav. In to je tudi v sporočilu, ki smo ga objavili istočasno z zakonodajnim predlogom. Prav tako je res tudi to, da način, kako smo to prestrukturirali, se pravi od um, pozavarovanja k um, drugačni obliki zavarovanja, torej, eh, kjer se tveganje deli, torej tu se omogoči eh, izračun na evropski ravni eh, tega tveganja, torej na evropski in nenacionalni ravni in v bistvu to pomeni, da bomo imeli varnejše banke, ki bodo plačevali manj in tiste banke, ki predstavljajo večje tveganje, bodo plačevale več. In na ta način se lahko tudi odzovemo na določeno število težav, s katerimi se soočamo. Torej, poskušali bomo eh, na ta način vzpostaviti ta eh, tretji stebr bančne unije, se pravi na evropsko raven smo sedaj prenesli eh, mehanizem nadzora, mehanizem reševanja sporov in to moramo narediti na primeren način, torej z varovalkami in na način, da nas bodo ljudje tudi podprli pri tem napredku. Zato se mi zdi ta svežen zelo uravnotežen, ampak ima tudi različne eh, faze za to, da se ljudi lahko najprej pomiri glede prve faze, preden gremo naprej. Mislim, da imam še nekaj časa. Če želite odgovor, 10 sekund. Še enkrat bi zastavil eh, vprašanje, na katere niste odgovorili. Seveda se trudimo, da zmanjšamo tveganja, vendar pa očitno menite, da obstajajo tveganja, kajti sicer ne bi potrebovali sistema eh, jamstva za ulog. Moje vprašanje je, ali ne pričakujete transferja iz nemških bank v banke iz drugih držav? Torej, eh, namen tega je, da bo celotni sistem bolj varen. Zato mislim, da vaša podmena ni pravilna. Ne gre za to, da bo posledica tega ta, da bomo sprožili neke vrste uh, transfer. Vem, da ljudi to skrbi. Mislim, da se lahko izognemo torej, temu, o čemer govorite in način, kako se bomo to, tega lotili, nam bo to tudi omogočilo. Hvala lepa. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi zapisali torej vse te vsote za reševanje bank eh, torej po posameznih državah. Eh, Nils Torbas. Hvala lepa, gospod komisar, da ste se nam pridružili. Torej, ambicije um, KMU-ja so nekaj, kar povsem pozdravljamo in v parlamentu bi želeli začeti delati na zakonodajnem predlogu. Eh, Me pa nekaj zelo skrbi. In to je povezano k tej tendenci, ki jo vidimo praktično eh, na vseh področjih mm, upravljanja v tej uniji in oblikovanja politik. Torej imamo jasen center z nekaj pomembnimi državami članicami, potem pa se izgradi neke vrste konsens okoli tega. Ampak eh, tu je šipka točka takega pristopa ta, da se periferija ne upošteva vedno. Torej, eh, to povzroča tveganje teh asimetričnih šokov, asimetričnih valov. In ko sem prebral predlog eh, za kapitalsko monetarno unijo, me je prav to zaskrbelo, da bomo ponovno delali te vrste napake in da bo um, ta schema uh, eh, jamstev uh, za uloge tudi um, te uh, napake ponovil. Torej, um, vem, da imamo tu tudi um, različne težave med uh, finančnimi centri, Frankfurtom in Londonom, ampak mislim, da bi bilo uh, tudi relativno lahko prilagoditi um, finančno okolje za eh, poslovanje. Ali me lahko prepričate, da delate pravo stvar, kljub temu, da imate prijatelje na določenih mestih? Ja, torej prav gotovo vas lahko eh, glede tega pomirim tako z besedami, ampak zlasti z dejanji. Torej, eh, veste, kako se lotevam stvari. Glede besed se strinjam z vašimi uvodnimi besedami, da mora Evropska unija iskati pristop, ki bo sorazmeren in ki se izogiba, kolikor se da, enotnim rešitvam za vse, torej na vseh področjih, ne samo na področju kapitalsko-monetarne unije oziroma finančnih storitev če si pogledam recimo uh, eh, CRR uh, eh, pregled, ki se trenutno odvija, je eden izmed eh, razlogov za to, da to sedaj počnemo, je prav to, da želimo pogledati, kakšen je učinek te uredbe zlasti na posojanje MSP-jem, torej to je primer eh, sorazmernosti. Kar pa se tiče celotnega pristopa k KMU-ji, je cel način, kako sem se tega lotil. In to je, da sem začel torej, z dejanskimi posvetovanji. Nisem začel z nekim načrtom, ki bi ga na to vsem usilil. Ne, začel sem s tem, da sem se posvetoval s številnimi osebami in jih vprašal, kaj se jim zdi, da so največje uvere, kaj so lahko praktično rešitve in kako lahko to izvedemo. Torej, tako smo se tega lotili. Na drug primer bi bila tudi razprava oziroma posvetovanja v zvezi z obveznicami, zavarovanimi obveznicami. Torej vemo, kako pomembne so te obveznice za nekatere trge v primerjavi z drugimi. Torej, zame vprašanje ni, kako naj usilim neko uh, enotno schemo in uh, posežem v obstoječe trge, ki dobro delujejo. Ne, treba si je pogledati, zakaj dobro delujejo, kakšne nauke lahko potegnemo iz tega delovanja, kako se lahko drugi iz tega kaj naučijo, torej kako lahko te rezultate tudi uporabimo drugot po Evropski uniji. Torej to je način. Zato sem se dal tudi um, pozval k. Um, predložitvi rezultatov, zato da lahko pogledamo, kakšni so učinki in zato da bomo lahko čim bolj uravnoteženi, kajti to želimo doseči. Torej, tu uh, je. Uh, kapitalska monetarna unija, to je, to je klasični enotni projekt, projekt enotnega trga za vse države, ki naj bo zlasti koristen za naj, tiste države, ki imajo najmanj razvite kapitalske trge. Torej, te moramo imeti, imeti najbolj v mislih, zato da lahko koristi čim bolj široko razširimo. Fabio De Masi. Ja, velkommen, herre kommissar Hill. Uh, normalerweise. Dobrodošli, komisar Hill. Ponavad vas sprašujem o Uniji kapitalskih trgov. Ko se srečava, sklenil sem, da tega danes eh, ne bi naredil, kajti sicer bo uh, to dolgočasno in jaz vas nočem uh, dolgočasiti. Začel bi z strukturno reformo bank. Predlog za strukturno reformo bank je sedaj obvisel v parlamentu. To je pa seveda zelo pomembno za to, da bi bančna unija in sistem za reševanje postal eh, verodostojen. In eh, eh, eh, sedaj so velike politične skupine v Vatikanskem koncilu, čakamo na beli eh, dim, eh, vendar včasih je eh, zavohamo samo žveplo, eh, morda tudi eh, v tej dvorani. Eh, rekli ste, da boste morda umaknili tudi predlog, če ne pride do dogovora in zaradi tega bi tudi vprašal, dokdaj pričakujete dogovor, zato da vam predloga ne bo treba umakniti, kajti vaš predlog je bil dober in obžaloval bi, če bi se mi eh, kot Evropski parlament eh, osramotili in ne bi pač spravili eh, te reforme na pot. Potem pa jamstvo za uloge. Zame je samo umevno, da v Evropski uniji potrebujemo jamstvo za vloge. V delujoči monetarni uniji je to potrebno. Strinjam se pa tudi z strahovi govornikov pred menoj. Treba je najprej seveda eh, razpršiti tveganje, preden eh, se lahko lotimo tudi preprečevanja tveganja. Eh, Juncker je napovedal, da bi eh, zadružne banke in hranilnice izvzel, mislim, da je to dejal v Pasavu, eh, potem pa je predstavil predlog, ki ne predvideva teh izjem. Ali so tu pač bile komunikacijske težave komisije oziroma kako lahko to razložite? In eh, na koncu pa morda nekoliko eksotično vprašanje, ki pa je pomembno. Vsi smo pod vtisom hudih dogodkov v Parizu. Eh, komisijo, svet in tudi zvezdno vlado sem vprašal, ali so načrtovani ukrepi združenih narodov za preprečevanje financiranja terorja ali to Evropska unija izvaja. Svet je dejal, da ne daje informacije, države članice, da izmenjujejo informacije. Komisija je rekla, da pač ne daje informacije o tem, samo države članice. Potem tretji so rekli, da nimajo informacij. E, nekdo bi rekel zanimiv odgovor, vendar meni se to zdi nezadovoljivo. Morda bi pa e, lahko to vprašanje enkrat drugič spet zastavil. Hvala lepa. Uh, so thank you. Hvala lepa. Torej, tri vprašanja glede uh, strukturne reforme bank. Upam, da sem bil glede tega zelo dosleden, torej glede stališča komisije in to več mesecev. Vemo, da vprašanje bank, ki so prevelike, da bi lahko, da jih lahko ne bi reševali. Torej, glede tega se je svet tudi um, strinjal, glede splošnega pristopa. To mislim, da nam daje tudi osnove za delo na tem predlogu in upam, uh, In to že vse čas. Vem, da to ne bo preprosto v parlamentu, ampak upam, da bomo našli sporazum za to, da bomo lahko nadaljevali z delom na tem predlogu glede jamstvenih schem bom ponovil to, kar sem že povedal. Mislim, da gre tu za oboje. Ne sprejemam eh, podmene, da mi tu samo predlagamo razpršitev tveganja, ne pa omejevanja tvegan. Ne, namerno smo pripravili predlog, ki govori o zmanjševanju in deljenju tvegan. Mislim, da je to pravilen pristop in osebno menim, da je pomembno, da sprememo ukrepe za zmanjševanje tvegan. Glede eh, lokalnih eh, hranilnic, Šparkasen. Tudi tu uh, zagovarjam stališče, ki je stališče kolegija in predsednika. Torej vse banke morajo biti pokrite z to uh, eh, schemo jamstva za uloge. Istočasno pa tudi vemo, da imamo različne eh, scheme bančnih modelov uh, in tudi dobro poznamo uh, Eh, model hranilnic eh, v Nemčiji in to bomo tudi upoštevali pri pripravi predloga. Glede zadnjega vprašanja ne vem, če vam lahko dam jasen, specifičen odgovor, ampak eh, glede uh, vašega vprašanja lahko povem, da uh, Eh, gre tu za vse finančne storitve, da pri nekaterih proizvodih eh, obstajajo vrzeli, ki omogočajo ljudem, ki želijo povzročati škodo, da to storijo. Eh, vemo tudi, da so te vrzeli uporabljene za financiranje teroristov, teroristične dejavnosti in vse to gre v smeri naše ambicije, da se to čim bolj zavaruje. Kolegi se opravičujem, samo dve minute imate za vprašanje. Sven Gigol. Eh, hvala lepa. Torej, eh, prav eh, danes imamo pogajanja na področju podnebja v Parizu in tudi finančna industrija lahko k temu prispeva. Vi ste o tem tudi spregovorili v vašem eh, načrtu o finančni uniji in imam dve vprašanji. V Pripsu smo se strinjali, da bodo vzdržne investicije eh, nekaj, o čemer bomo tudi obvestili državljane, ampak vaše eh, službe zaenkrat še niso porazdelile mandatov glede mm, podajanja teh eh, informacij. Ali lahko v tem kontekstu podnebne eh, konference potrdite, da eh, bomo, da boste tudi ESMI dali ustrezen mandat za to, da bodo državljani pridobili potrebne podatke o tem. Na to, kar se tiče sistema jamstva za vloge, Naj najprej povem, da se strinjamo, da potrebujemo skupni sistem, ki omogoča um, enako zaupanje v vse finančne institucije. Zato podpiramo ta uh, sistem pozavarovanja. Ampak zadnji del vašega predloga pa nam ni všeč, kajti tu govorite o enem skupnem skladu, ampak takšen sistem bo uničil institucionalne. Eh, scheme zavarovanja, eh, ki so ključnega pomena za bančni sistem, ki je usmerjen v gospodarstvo, kar velja naprimer za nemški bančni sistem. Res je, da je gospod Juncker 8. oktobra zagotovil, da se teh sistemov ne bomo dotikali. Torej, kako lahko uh, potrdite, da Evropska komisija res govori z enim glasom. Kako naj zaupamo, če predsednik pravi, da se tega ne bomo dotikali, vi pa sedaj predlagate en skupni sklad? The, um... Glede prve točke. Glede eh, vzdržnosti uh, in zlasti pripsov, nasplošno. Je pomembno z KMU-je, da razmišljamo dolgoročno in da tudi vzpostavimo strukture, ki bodo dolgotrajne. Torej, verjetno bolje poznate razprave kot jaz, torej na regulativni ravni, na mednarodni ravni v zvezi z povezavo med vzdržnostjo in pa eh, finančno ureditvijo. In to moramo zelo pozorno in previdno spremljati. Veste, da za specifični eh, kontekst eh, KMU-ja eh, smo postavili tudi vprašanje grških obveznic in tudi to je treba pogledati glede pripsov. Se zavedam, da vas vprašanje zelo zanima. O tem sem že razpravljal s svojimi službami in tudi z vami lahko še naprej o tem razpravljamo. Mislim, da lahko najdemo način, kako nam tudi ESMA lahko pri tem eh, pomaga in poda svoje nasvete. Torej, glede tega sem odprt. Bomo nadaljevali z razpravo in se k malu vrnili na to vprašanje. Na to, glede sistema jamstva za uloge. Tu je moje stališče, stališče kolegija stališče predsednika komisije. Kar močno upam, da boste vi in pa vaši kolegi to sprejeli, je to, da po našem mnenju moramo pokriti vse banke, ampak kot je predsednik. Eh, vemo, da imamo specifične modele, torej um, eh, zaščite investitorjev, torej o tem smo tudi razpravljali z zastopniki eh, hranilnic in pa tudi korporativnih bank. Torej moramo pokazati, da spoštujemo ta model, istočasno pa moramo tudi narediti korak naprej pri sistemu jamstva za vloge. Hvala lepa ne vidim Stevena Wolfa. Gospod Aneman ima besedo. Hvala lepa, deset minut bom potreboval. Hvala lepa. Imel bi dve vprašanji za vas eh, in sicer v povezavi z to schemo jamstva za vloge. če se nekaj hudega zgodi, naprimer, in to se lahko eh, zgodi na jugu Evrope, potem me zanima, ali vaše načelo evropskega jamstva ostaja nekaj, eh, kar se bo lahko odzvalo na obe težavi. Veste, da je gospod Cameron eh, poslal dopis gospodu Tusku in da je tu govora v enem odstavku eh, o temu, da Združeno kraljestvo ne želi biti žrtev diskriminacije in da tudi ne želi nobene diskriminacije napram uh, državam izven euroobmočja, da morajo biti prispevki prostovoljni in da davkoplačevalci ne smejo biti odgovorni za eh, način, kako euroobmočje ureja svojo stabilnost. Torej, kako sistem jamstev lahko uskladite s temi izjavami premijeja? Drug vidik pa se navezuje na prispeve gospoda Šojbla. Torej, ali bo to sedaj transferna unija, če bomo imeli takšen sistem zavarovanja, potem sploh druge rešitve ni. In to pomeni, da bodo eh, banke na jugu Evrope eh, imele več koristi od tega kot eh, banke na severu Evrope. Torej, kako lahko to uskladite? Gently. Dobro, bom začel zelo. Um, nežno, torej sam prihajam iz eh, države severa Evrope in naj povem, da tudi na severu Evrope imajo banke težave in to je fenomen, ki ima določen priokus in eh, vaše pripombe gredo malce v tej smeri, kot da gre za nek uh, specifičen, eh, edinstven problem, ampak eh, v svoji državi sem videl banke, ki so imele eh, hude težave in zmede. Torej, takšne banke najdemo v vseh naših državah, vključno z bankami, ki delujejo v okviru korporativnega modela. Glede vaše točke in se opravičujem, če morda nisem vseh vidikov razumel, ampak um, glede povezave med bančno unijo in pa dopisom gospoda Camerona, ki ga je poslal gospodu Tusku in kako se to lahko uskladi, torej kako imamo lahko večvalutno Evropo. Um, Torej, kar se tiče bančne unije tega vidika, je povsem jasno, da je bančna unija samo za države evroobmočja, je pa tudi odprta za tiste države, ki se želijo pridružiti in to je pač odločitev teh držav. Vsaka država članica, ki ni članica evroobmočja, bo pač morala upoštevati vse te okoliščine. Na to, kar se tiče sistema jamstva za vloge, bi se vrnil na to, kar sem povedal že prej in sicer. Torej, če imamo tak sistem vzpostavljen, sistem, ki jača bančni sektor po celi Evropi, potem je to razumno vsi lahko uh, trpimo zaradi različnih bančnih uh, šokov, ampak eh, skupna schema bi omogočila boljše zavarovanje za vse države članice, kjer bi do tega prišlo. Hvala lepa, Markus Ferber. Hvala lepa, gospod komisar. Dve kratki vprašanje bi zastavil. Prvo vprašanje. Pred dobrim letom eh, pri vaši predstavitvi v parlamentu vas je ena kolegica vprašala, ali nameravate pripraviti predloge za spremembo jamstva za vloge in rekli ste, eh, da boste pač eh, predstavili poročilo o izvajanju sistemov, eh, vse v skladu z direktivo. Kako ste v enem letu posem spremenili eh, svoje stališče, eh, da sedaj predlagate evropski sistem jamstva za vloge? Drugo vprašanje. Ob vsej ljubezni za Unijo kapitalskih trgov, MSP-ji bodo še naprej živeli od kreditov in bodo potreb, potrebovali financiranje s krediti. Če potem sedaj gledam in vidim, da je komisija proti uporabljanju uporabi eh, načela eh, proporcionalnosti v CAD4 in če komisija eh, eh, v, eh, ne želi uskladiti obveznosti glede svetovanja, eh, kako bodo potem eh, male banke sploh lahko zagotavljale financiranje MSP-jev? Well, first of all, on the, um, Najprej glede prve točke. Tu bi rad izpostavil dve zadevi. Najprej poročilo petih predsednikov. To ni bilo Eh, že predstavljeno, ko sem bil tukaj pri vas pred enim letom, čeprav se mi zdi, da je bistveno več časa menilo. To je pač en element, ki se je spremenil. Potem se je pa spremenil tudi nek drug element eh, in to je tudi skladno z eh, celovitim pristopom, ki ga poskušam udejanjiti. Če želimo pač doseči napredek pri številnih ekonomskih dosjejih, moramo okrepiti zaupanje. Zaupanje se je zmanjšalo zaradi različnih vzrokov v različnih državah članicah. E, mislim, da moramo ponovno vzpostaviti zaupanje in e, moramo doseči napredek korak za korakom. Ne smemo vsega narediti naenkrat, zastaviti moramo smer in eh, naslednji korak eh, lahko. Eh, naredimo šele, ko je predhodni bil uresničen. To je pristop, ki ga imam eh, pri eh, jamstvu za vlogah, pri uniji kapitalskih trgov. To je torej drugačen predlog od tistega, ki je bil narejen pred mojim časom leta 2012 tedaj eh, se je govorilo o delitvi tveganja, no to je še vedno del eh, koncepta. Vendar mi pač. Eh, iščemo konsens in pomagamo vzpostavljati zaupanje. Potem vaša. Uh... Druga točka glede posojil za MSP-je in kako bomo spodbujali eh, dejanje posojil MSP-jem. Odgovor je celo vrsto ukrepov. Strinjam se z vami, da odgovor za posojila MSP-jem ne najdemo v Uniji kapitalskih trgov mi moramo podjetjem dati različne opcije za financiranje, naprimer eh, eh, kapitalski trgi, eh, množično financiranje in podobno. Zastavlja se vprašanje, kako pomagati bankam, ki so tradicionalno v številnih državah glavni vir financiranja. Tu imamo celo vrsto uh, Eh, možnosti. Naprimer, tu imamo predloge za lesninjenje in eh, banke lahko sprostijo svoje bilance in neposredno posujajo eh, MSP-jeme. To je nekaj, kar se pozitivno sprejeva v številnih državah, tudi v Nemčiji. Strinjam pa se, če želimo imeti proporcionalnost v naših kapitalskih zahtevah, Eh, si moramo ogledati seveda eh, vse eh, dokaze, ki so nam na voljo. Zato imamo še en mesec časa in mi se moramo vprašati, ali je pravzaprav naša zakonodaja primerna in kako lahko dejansko s pomočjo te okrepimo posvojanje MSP-jem. Hvala lepa, Renato Soru. Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me vaše mnenje glede točke, o kateri bomo razpravljali v prihodnih trenutkih v tem odboru, ker je za prevzem tveganja v bančnih transakcijah. Imam občutek, da so sredozemske države trpele zaradi napačne politike eh, z eh, minimalno prožnostjo v preteklih letih. Sedaj govorimo predvsem o reševanju, o eh, sanaciji gospodarskih ciklov. Države članice z veliko truda vzpostavljajo politiko, ki bo zagotavljala večjo finančno in pa davčno stabilnost. Ali ne menite, da bi bila uvedba nove zakonodaje, ki bi lahko vplivala na dvig obrestnih mer, da eh, bi lahko prišlo eh, do neenakopravnega položaja med eh, državami, ki potrebujejo rast, ki vsebujejo ki potrebujejo veliko več, da bi vzpostavili finančno stabilnost kot druge že bolj finančno stabilne države ali ne gre tukaj za zakonodajo, ki dejansko spodkopava eh, konvergenčnost gospodarstev ter eh, davčnih in finančnih sistemov različnih držav članic. Hvala lepa. Um, all... Mislim, da vaša izjava, da se moramo zavedati tvegan za finančno stabilnost, ko se prehitro gibljemo, ne da bi bili eh, dovolj premislili stvari. Mislim, da je to utemeljeno. In upoštevati moramo seveda tudi širše razprave o tehtanju tveganja posameznih držav in eh, o tem vprašanju moramo razpravljati v širšem mednarodnem kontekstu, ne samo znotraj Evrope, temveč tudi v Evropi in tudi drugot. Če naredimo napake, so posledice teh napak take, kot se vi to pravzaprav predstavili in eh, te napake in posledice bodo potem velike. Eh, mi moramo pač eh, nasplošno pogledati, kako zmanjšati tveganje in v našem sporočilu, eh, ki smo ga objavili skupaj s predstavitvijo skupnega sistema jamstva za vloge, eh, smo rekli, da si moramo ogledati tudi eh, izpostavljenost bank eh, za tveganje v posamezni državi. In, eh, To je nekaj, kjer lahko še nekaj naredimo. Mi moramo biti glede tega realistični in stvari moramo pač izvajati tako, da ne ogrozimo finančne stabilnosti. In zaradi tega tudi se nameravamo lotiti tega vprašanja v prihodnem obdobju. Thank you, Georgios Kritsos. Hvala, Gorgorios Klicos. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam eh, dve vprašanje za komisarja. Bančna unija napreduje v skladu z načrtom in komisija eh, daje pozitiven prispevek temu. Hkrati pa mnogi strokovnjaki v bančnem sektorju menijo, da bodo nove uredbe prisilile največje Evropske banke, da zmanjšajo svojo velikost in za njih bo še težje eh, v tekmovanju z eh, bankami iz druženih držav eh, na globalni ravni. Kako se odzivate na to kritiko? Ali obstaja tveganje, da bomo imeli preveč uredb, preveč pravil in da bo to negativno vplivalo na delovanje velikih evropskih bank? Potem pa drugo vprašanje se nanaša na eh, grško situacijo. Eh, štiri sistemske banke so sedaj na tem, da v slabih gospodarskih eh, pogojih opravijo tretjo dokapitalizacijo. Ali menite, da bo grški bančni sektor, ko s temu, da sledi trendom v smeri kapitalske unije? Ali pa morda menite, da so. Eh, grške banke poseben primer in da potrebujejo izjeme od osnovnih pravil. Hvala. Um, Glede vašega prvega vprašanja bi dejal naslednje. Spraševali ste, ali imamo preveč pravil, preveč uredb. deloma eh, o tem razmišljamo vsi v teh mednarodnih forumih. Eh, mi poskušamo seveda eh, se vsake toliko časa ustaviti, razmisliti, ali delamo prave ukrepe, zagotavljamo tudi ravnovesje med delovnimi mesti in rastjo, torej to ravnovesje mora biti v redu. toliko nasplošno. Eh, glede bodočih eh, eh, ukrepov, naprimer Telak se pripravlja, imamo pa še druge razprave v drugih forumih, naprimer v Bazlu in pristop, za katerega se moramo odločiti, je naslednji. Mi moramo delati znot znotraj mednarodnega regulativnega okvira in to poskušamo narediti z Telekom. Mi pa imamo potem pa še priporočila različnih odborov in uh, tu se moramo vprašati, uh, ali so ta priporočila tudi primerna za specifični položaj Evropskega bančnega sistema. Evropski bančni sistem je drugačen in ima drugačno zgodovino od ameriškega bančnega sistema in ne verjamem, da bi smeli preprosto uvažati značilnosti, ki so primerne za ameriški model in jih potem nespremenjeno uporabljati v evropskem eh, bančnem sektorju. Mi potrebujemo močan bančni sektor, močne banke, banke, ki bodo kos svojim tržnim funkcijam, potrebujemo banke, ki lahko posojajo in ki lahko tekmujejo na trgu. Eh, kar pa zadeva grške banke na splošno in eh, zakonodaj, tu menim, da moramo nadaljevati z eh, dosedanjo zakonodajo in jo moramo pač uporabljati v vseh državah članicah. Novice glede položaja grških bank eh, so tudi pozitivne glede tega, tudi novice glede potrebe po dokapitalizaciji. Eh, do katere prihaja s pomočjo zasebnega sektorja, ne samo s pomočjo javnega sektorja. To so spodbudne novice in mi moramo vse to uporabiti za to, da bo celoten bančni sektor močnejši in mi moramo vsi nadaljevati z procesom reform. Hvala lepa, Peter Simon. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči na tiskovni konferenci prejšnji torek ste vi, Lord Hill, rekli, da ima nacionalni sistem jamstva za uloge pravico do denarja iz evropskega eh, lonca, če eh, država Eh, povsem izvaja tudi direktivo o enotnem sistemu za reševanje, o enotnem sistemu nadzora in tako naprej. Tako je bilo pač povedano na tiskovni konferenci. Vendar ali to res eh, eh, velja? Kaj ti v členu 1 in 4i piše. Eh, da se uh, uresničujejo členi 4, 6 in 10 stare uh, direktive o uh, enotnem sistemu za jamstvo za vloge, uh, o uh, uh, eh, SRM-u, se pravi sistemu za reševanje, nič ne piše in podobno. Uh, ali so mm, te druge določbe tudi pogoj za uh, dostop do sredstev iz tega pozavarovanja, iz tega skupnega sistema jamstva za uloge? Moje drugo vprašanje se nanaša na že. Um, ustanovljene sklade na sredstva, ki smo jih že prihranili malo vidimo v teh naših eh, eh, besedilih, kako se nacionalni skladi povezujejo v skupni sklad. Govorili smo o revnejših eh, eh, državah, govorili smo o hranilnicah, manjših bankah, da je treba pravzaprav upoštevati njihovo tveganje eh, tudi s tehtanjem eh, njihovih prispevkov v evropski eh, sklad. Eh, vendar potreben eh, je bil že v preteklosti nek sklad. Eh, brez tega sklada, eh, brez teh sredstev eh, na nacionalni ravni namreč svojih nalog ne bi mogli izvajati. Kako se eh, zagotavlja, da bodo še naprej Eh, zadostna sredstva v teh nacionalnih eh, skladih, da bomo eh, tudi v prihodnje lahko zagotavljali obstoj bank in jamčili za vloge. Glede prve točke. Tu imamo kar nekaj preprostih. Uh, odgovorov. BRND bo prenesen v celoti do konca tega leta v 27 od 28 držav članic. Eh, se pravi, ko bomo mi eh, nadaljevali z našim predlogom, bomo tu imeli že zagotovljeno polno izvajanje. Glede druge točke. Mi želimo imeti sistem prispevkov, ki temelji na tveganju. Banke, ki so bolj varne, naj bi prispevale manj v EDIS, v ta skupni sistem jamstva za vloge. Vendar tu moramo stvari še bolj natančno opredeliti, mi moramo še izdelati ta sistem prispevkov. E, to je še del zakonodajnega procesa, skozi katerega moramo iti. E, organ za sistemsko tveganje e, bo bolj odgovoren za izvajanje tega eh, oziroma eh, enotni odbor za reševanje bo pristojen za to, da pač najde odporen sistem eh, za financiranje skupnega sistema jamstva za vloge. Seveda sem hvaležen za vse eh, pomisleke, za vsa vprašanja, eh, vami sem že delal in eh, ugotovili smo, da je treba še razčistiti mnoge podrobnosti in eh, mi pač poskušamo to storiti po naših najboljših eh, močeh. Še eno minuto imam. Še eno krajše vprašanje. Glede dela v naslednjih mesecih. Na drugi ravni naj bi pravzaprav določili stopnjo prispevkov. Vendar komisija ima drugačno mnenje eh, glede ocenjevanja tveganja na tej ravni 2 ali ne bi bilo bolje, da bi to naredili na prvi eh, ravni, eh, da se pač skupaj z vami, eh, komisijo in svetom pogovorimo o tveganju? Well, um, Mi moramo seveda natančno opredeliti način, kako bomo to obdelali. Vendar napredka ne bo, če se o tem ne bomo pogovarjali če ne bomo govorili o tem, kako naj izvajamo vse to. Zato sem seveda tudi odprt za razprave z vami in vašimi kolegi glede nadaljevanja dela. Brian Hayes. Thank you, Hvala lepa, komisar Hill. Vesel sem, da ste prej povedali, da imamo eh, zlome eh, bank eh, tudi drugot in ne samo v Južni Evropi, naprimer pred desetletjem v moji državi. Potem vprašanje glede TTIP-a. Ko so leta 2008 propadli Lehman Brothers, smo videli, kako povezani so sektori v Ameriki in EU. Videli smo, koliko se trguje s finančnimi storitvami eh, eh med ZDA in EU in eh, kakšne eh, so vaši namene za zaščito znotraj strukture TTIP-a. In eh, ali bi lahko prišlo pravzaprav tudi do razpada bank v Evropi, če se ne dogovorimo znotraj TTIP-a. Potem pa finančne storitve. Ali lahko poveste, kdaj boste pripravili zeleno knjigo o tem vprašanju? O tem ste govorili v preteklosti. Manj kot 3 odstotki evropskih potrošnikov imajo uh, Eh, zavarovanja za hipoteke v drugih državah eh, in eh, glede tega nimamo skupnega trga. Kakšen bo vaš predlog, kdaj ga bomo videli in glede na to, da imamo toliko različnih cen, naprimer pri uh, hipotekah, uh, naprimer 4 odstot, odstotke v moji državi, dva odstotka v drugih državah članicah. Kaj nameravate storiti glede tega? To je ključno za potrošnike in njihovo pravico, da pač pogledajo v drugih državah in prihranijo denar pri ključnih finančnih storitvah. Hvala lepa. Najprej eh, finančne storitve na drobno. Vaše drugo vprašanje. Torej, delamo na tem, da objavimo zeleno knjigo in sicer naslednji mesec, decembra, upal sem, da se bo to zgodilo v začetku decembra, vendar čez nekaj, čez dva tedna mislim, da bo. E, tako kot pri zeleni knjigi o Uniji kapitalskih trgov nameravam sprožiti razpravo. E, pos, e, kušal sem in hotel sem sprožiti razpravo, tako kot se vi to omenili in sicer z vidika potrošnika. Eh, ne želimo tradicionalnega prestopa, institucionalnega prestopa, temveč želimo izhajati iz državljana, ki uporablja pač eh, ta zavarovanja, naprimer hipoteke, življensko zavarovanje. Eh, to je tudi zanimivo za trg najemanja avtomobilov. Tudi tu lahko povečamo preglednost. Vsi smo imeli izkušnje z najemom eh, vozil v počitnicah. Hkrati pa to moramo kombinirati s praktičnim pristopom in izboljševati stvari. Zakaj imamo te razlike? Zaradi zgodovinskih razlogov, uh, Eh, ki eh, niso vedno očitvi, vendar vsa ta vprašanja, ki ste jih vi zastavili, bi eh, morala biti obravnavana v tej zeleni knjigi. Želim, da si jo ogledamo in želim povratne informacije in predloge. Glede TTIP-a. Svinjam se z vami glede tega, da je potrebno zagotoviti sistem, bolj eh, opredeljenih finančnih eh, predpisov. Eh, in eh, tu imamo pravzaprav veliko povezanost, eh, hkrati pa dva različna sistema, ki usporedno delujeta. Eh, in eh, poskušamo najti odgovore znotraj TTIP-a, kako bomo eh, to dokončali, ne vem. E, torej, mi se zauzemamo za to, da stvari opredelimo. Tudi zaradi teh razlogov, ki ste jih vi navedli, mislim, da moramo najti način, da zagotovimo boljše sodelovanje pri finančnih predpisih. In zaradi tega bom ustrajal na tem tudi v pogovorih o TTIP-u. Hvala lepa in še zadnji govornik, Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Eh, dvoje vprašanj. Eh, najprej eh, reforma bančne strukture. Vesel sem, da ste še naprej zainteresirani za ta dosje, to ste izrazili danes popovdan. V zadnjem sporočilu o Edisu pa bančna struktura sploh ni omenjena in reforma lete. Ali to lahko razložimo tako, da ste eh, to odložili in da odstopate od tega, eh, za, eh, od tega kar je za vašega predhodnika bil četrti stebr in je to sedaj po vaše postalo peto kolo. In ali bo to morda še naprej četrti stebr? Potem pa drugo vprašanje. EDIS, se pravi sistem jamstva za vloge, ekonomisti menijo, da zavarovanje dobro deluje tedaj, ko malo vemo, mi ne vemo, kaj bo čez 15 in 20 let. Če si gledamo magično leto 2024, tedaj namreč naj bi bil vzpostavljen eh, sistem po vaših načrtih, potem to Eh, eh, nepoznavanja ali poznavanja še ni tako očitno. Kaj je za vas bolj pomembno? Datum, ki ste ga zastavili ali pa izpolnitev pogojev eh, za uresničevanje? Torej, to je moje vprašanje. Glede vašega drugega vprašanja. Razlog za datum je, da se uskladimo z datumom za sklad za reševanje. Do tedaj mora biti pač eh, napolnjen in aktiven. Eh, razlog za vaše vprašanje in razlog, zakaj sem jaz stvari tako strukturiral in razdelil na faze, je, da ko se odločamo za posamezne faze, lahko delamo napredek korak za korakom, samo če bomo naredili tak postopen napredek, bomo prišli tja, kamor hočemo priti do leta 2024. Eh, datum ni neka uh, izbira uh, sama po sebi, vendar mislim, da bomo pač uh, postopoma prišli tja do tega datuma. Potem pa. PSA, prva točka, ki ste jo omenili, Eh, napredek pri strukturni reformi bank eh, poteka po načrtih. Eh, teče že dlje, kot nam je všeč. Vedno sem bil glede tega jasen. Moj osnovni pristop je manj predpisov, manj zakonodaje, ko jo pa imamo, jo moramo čim hitreje izvajati. Kaj ti? ni dobro, da doseji predolgo ostajajo neuresničeni in potem pa, ko to sprejmemo, moramo zagotoviti ustrezno izvajanje. To velja nasplošno za zakonodajo. E, e, v sporočilu govorimo o novih ukrepih, o korakih, ki jih še nismo storili, kjer še nismo začeli zakonodajnega procesa, naprimer pri Telaku. E, bančna strukturna reforma Torej tu upam, da bomo z njo naredili napredek. Na ta način bo naš bančni sistem okrepljen. mislim pa, da še niste nič povedali o vlogi BSR-a. Uh, Najlepša hvala, Jonathan Hill. Hvala lepa tudi vsem uh, za to zelo koristno in zanimivo izmenjavo mnen. Sedaj pa pa bomo nadaljevali z tem eh, procesom in se posvetili seveda tudi drugim dosjejem. Vse smo že razdelili in kmalo bom podal tudi obvestila v zvezi z tem. Gre za nadaljni zakonodajni postopek. in uh, mogoče bomo lahko določene probleme, ki so jih poslanci izpostavili, rešili v okviru uh, rednega zakonodajnega postopka. Hvala lepa, Jonathan. Tako kolegi, prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Narediti bomo morali korak naprej in se vrniti k sporočilom predsednika. Najprej, glede na skupno sejo z odborom Empl jutri popovdni jutri popovdne eh, dvorano eh, bomo eh, zaklenili med kosilom, torej vzamite svoje dokumente s seboj, kar zadeva trialog. Potekal je zadnji dialog na temo indikatorjev in sporazum je bil sprejet zgodaj zjutraj 25. novembra Eh, ključni elementi so bi bili sprejeti, načelo sorazmernosti, pri čemer so indikatori lahko eh, ključnega pomena, eh, pomembni ali pa nepomembni. Obstaja cela vrsta indikatorjev, za katere veljajo posebni sistemi. Eh, tukaj so indikatori za eh, tretje države, ki se lahko uporabljajo eh, v Uniji z posebno odločitvijo ali odobritvijo. Potem velja specifično upravljanje za posamezne indikatorje in spoštovati bo potrebno določene kriterije, med drugim načelo sorazmernosti. O končnem besedilu bomo glasovali, takoj, ko bomo prijeli pismo Koreperja. Koreper eh, naj bi zasedal 9. decembra. Torej bi rad čestitev Korivan Nuvenhoizen in eh, celotni pogajalski ekipi za ta izreden dosežek. Drugi trialog eh, pa gre za ravnotežje, pri tem gre za ravnotežje plačilne statistike in eh, pogajalska ekipa eh, se zrotočila na problematična vprašanja z eh, kolegi iz sveta. Sredi decembra bo potekal drugi trialog. Potem pa je potekal tudi dialog na temo statističnih dokumentov. Dosegli smo političen dogovor ostaja še odprto vprašanje eh, med komisijo in svetom in kar zadeva parlament, eh, je eh, trenuten sporazum zadovoljiv in pozivamo svet in komisijo, da dosežeta sporazum na tem zelo pomembnem področju, ki pa ni ključnega pomena za zaokrožitev te zelo pomembne zakonodaje potem pa povzetek priporočil in pa odločitev sprejetih na zadnji seji koordinatorjev. Najbrž bomo prvič pričeli z novim eh, postopkom, kajti Richard Sulik je podal uh, zahtevo, uh, da se uporabi člen 64 skozi 2. Uh, in tukaj gre za predlog spremembe direktive in v skladu z tem postopkom, če se odbor tako odloči, lahko član zbere podpise in če bomo prejeli dovolj uh, podpisov članov tega odbora, uh, bomo uh, odobrili poročilo na uh, lastno pobudo. Mislim, da je to dobra praksa in mislim, da je tudi korisno, da poslanci začnejo uporabljati to možnost za pripravo uh, poročil. Gre torej za zbiranje podpisov in to je zanimiv eksperiment. Upam, da bo uspešen in na zadnje dodaljne kapitalske zahteve eh, za eh, mednarodne zavarovalnice. Razpravo na to temo bomo imeli eh, na ravni odbora. Gre za dodatne zahteve za devet globalnih zavarovalnic in sekretarjat odbora vas bo o tem seznanil v prihodnosti. Potem pa še razdelitev posameznih tem, skupna pravila glede listninjanja, nacionalne zahteve za kreditne inštitute in vse, kar se veže na listninjanje, ILS, e pregled direktive v prospektu ALDE, eh, potem eh, schema eh, jamstva za vloge. Eh, potem sodelovanje z odborom za proračun SND in pa eh, prihodnja uredba za reševanje skupina EKR. Na zadnje naj povem še, da je Evropska komisija eh, sprejela priporočilo septembra in eh, Evropski parlament bo podal svoje mnenje glede eh, poročila o Evropskem, sistem, o Evropskem semestru 1 in sicer rok je februar 2016, eh, ampak je bil predstavljen na maj, glasovanje pa naj bi potekalo 18. februarja. Toliko o obvestilih, sedaj pa prehajamo k peti točki na dnevnem redu, kjer moram dati besedo sam sebi, kajte jaz sem poročevalec, tema pa je Bančna unija in letno poročilo 2015. Tako da bom zdaj prešel na italijanščino. In nadel si bom tudi druga očala. Grazie, kolegi. Eh, questo è il primo rapporto. Hvala lepa, dragi kolegi. To je prvo poročilo o bančni uniji z katerim naš odbor predlaga, da rešimo težavno nalogo povezano z parlamentarnim nadzorom pri eh, napredku bančne unije. Gre tudi za uresničitev posameznih elementov bančne unije. Jaz sem poročevalec za to področje in vem, kako zelo pomemben je parlamentarni nadzor nad bančno unijo. Zato je to ključno poročilo in prvo poročilo v seriji eh, poročil, eh, v katerih bomo ocenili eh, napredek bančne unije. Gre za konkretno eh, oceno posameznih stebrov eh, bančne unije. Seveda, predvsem je pomemben operativni načrt. Poročilo je razdeljeno na tri eh, dele. Ne bom govoril o pomenu bančne unije, kajti mislim, da je to področje, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Eh, torej, gre za enoten nadzor, eh, za enotni mehanizem za reševanje in pa eh, za tretji steber, ki se nanaša na upravni okvir. Torej, prvi steber, jutri bomo obhajali prvo obletnico enotnega mehanizma nadzora. In Poglobiti se bomo morali, morali v podrobnosti, če želimo ugotoviti, kaj deluje, eh, katera področja lahko še izboljšamo eh, in tako naprej na področju enotnega mehanizma nadzora. V poročilu sem se odločil eh, za kratek povzetek uspeha z operativnega vidika in pa z vidika kakovosti nadzora če tudi je vse skupaj eh, precej logično, eh, obstajajo določena področja, kjer bi lahko eh, nadzor še izboljšali. Nobenega dvoma ni, da eh, bo ta ocena operativnega dela izjemno pozitivna. Velik izziv je vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora v tako kratkem času. Torej v poročilu analiziram tudi posamezne specifične vidike, ko gre za eh, navodila, za enotni mehanizem nadzora, za eh, digitalno plat, za skupne mehanizme za uh, izvajanje uh, skupnih določil in tako naprej. Eden izmed uh, elementov, na katerega smo se osredotočili, pa je, da se velik del postopka osredotoča na uh, upravna pravila. in eh, to je eh, velik problem. Eh, potrebno je zmanjšati torej, operativno breme na vseh ravneh, mogoče z različnimi mehanizmi delegiranja. kar zadeva skupine za skupen nadzor, je naša ocena izjemno pozitivna, če tudi eh, lahko seveda eh, kakovost eh, eh, sodelovanja nacionalnih organov še izboljšamo. V dialogu eh, z nadzorniki smo ugotovili, da ni zadostnega načrtovanja na področju nadzora in to je tudi eden izmed problemov in tukaj bi lahko seveda situacijo še izboljšali. Ne želimo podvajanja in eh, seveda se želimo izogniti eh, prekomernemu upravnemu bremenu. To je ključna točka in najbrž eh, bi bilo dobro okrepiti sodelovanje med tremi generalnimi direkcijami, ki se ukvarjajo z enotnim mehanizmom nadzora, ki se ukvarjajo z nadzorom, eh, ali pa bi bilo potrebno spostaviti boljše operativno sodelovanje tudi z bankami, kajti pojavile so se težave pri tolmačenju eh, sistema nadzora, kar zadeva politike nadzora, eh, sem pozitivno ocenil obsežno presojo eh, nadzora, trenuten izziv eh, je ocena celotnega bančnega kapitala. Eh, hkrati pa je seveda potrebno zagotoviti, da bodo banke dobro financirane, zato da bodo lahko zagotavljale tudi ustrezna sredstva za ulagatelje. potrebno je bolje povezati makro in mikroekonomske politike in hkrati je potrebno zagotoviti eh, stabilizacijo eh, na področju eh, financ, kar zadeva enotni uh, mehanizem za reševanje, enotni odbor za reševanje potrebujemo enotno metodologijo v Evropski uniji, ki bi jo najbrž lahko še izboljšali. Ključnega pomena pa je prak za razdelitev sredstev. Mislim, da izbrani eh, pristop ni edini možni pristop in eh, mogoče bi lahko z večjo prožnostjo eh, v drugem stebru dosegli eh, boljše rezultate. Podpora eh, pri uvedbi enotnih nadzornih praks. Eh, nismo uspeli pravočasno konkretno analizirati odločitev o uh, vključitvi nacionalnih organov. O tem uh, se bomo bolj poglobljeno pogovarjali v prihodnosti, ampak splošna ocena je pozitivna. Določena področja bi lahko še podrobneje ocenili. Prejeta odločitev, ki temelji na dveh različnih eh, pravnih presojah, eh, zagotavlja določen manevrski prostor. potem smo eh, poudarili tudi enoten pristop eh, k soočanju z eh, tveganjem. Nismo mogli oceniti vse vrste bančnega tveganja, osredotočili smo se predvsem na posojila, zaradi tega potrebujemo tudi obsežen pregled. če želimo doseči napredek. Eh, no, da ne bom predolgo govoril, bom preskočil druge vidike, ki jih lahko najdete v mojem poročilu eh, in se nanašajo na enotni eh, mehanizem za reševanje. Ampak splošna ocena Evropskega parlamenta je pozitivna seveda pa bom vesel bolj specifičnih eh, pripomp na to temo. Potem pa enotna resolucija, eh, pozitivno ocenjujemo trenutno upravljeno delo. In eh, zadnji del eh, drugega stebra se nanaša na teme, o katerih smo eh, razpravljali tudi z eh, Lordom Hillom in sicer gre za premostitvena posojila in za izvedbo direktive BRD ter določila v zvezi z enotnim skladom za reševanje pripravljamo mehanizem za premostitvena eh, posojila, ki mora tudi eh, dobro delovati. In eh, sporočilo na temo bančne unije nam omogoča, da lahko kar takoj pričnemo uporabljati enoten mehanizem za reševanje tudi v tem primeru. Potem pa backstop, eh, tukaj gre eh, za dosego maksimalnega praga eh, sklada, ki bo vreden približno 55 milijard evrov. In potem še zadnji del poročila, ki je naletel na veliko zanimanje, ampak mislim, da gre tukaj za običajen zakonodajni postopek, kjer bo parlament oblikoval svoje stališče. Na zadnje še poziv kolegom z tem prvim poročilom, eh, ki bo eh, predstavljalo nekakšen model za eh, poročila na temo bančne unije v prihodnosti želim eh, podati specifičen pregled, ne želim govoriti o vseh eh, točkah, kot so strukturne reforme, kot so konkretni zakonodajni postopki, eh, kot je celoten mehanizem za reševanje, zato imamo druge instrumente. Torej, pozivam vas, da če boste podali predloge sprememb, da se na to poročilo osredotočite kot na eh, poročilo, ki se ukvarja z sistemom nadzora nad eh, enotnim mehanizmom za reševanje in enotnim skladom za reševanje. Um. First speaker for the EPP. Najprej v imenu JLS, e Birhard Balc. Hvala lepa gospod predsednik. Dragi Roberto, najlepša hvala za predstavitev poročila. Rad bi podal le nekaj eh, pripomb. Mislim, da je potrebno govoriti o eh, skupnem bančnem nadzoru. Tega ne moremo rešiti na eh, nacionalni ravni evropski davkoplačevalec eh, ne more enostavno nadomestiti nacionalnega eh, davkoplačevalca. Torej potrebujemo dodatne ukrepe za eh, zmanjšanje tveganja. In to je po mojem mnenju res ključna točka. Ne menim, da je verodostojnost bančne unije zagotovljena z Eh, tako imenovanim bail stopom, mislim, da potrebujemo zavezujoče ukrepe in za tako imenovano reševanje se je na koncu porabilo 80 odstotkov sredstev. Potrebujemo tudi ustrezen mehanizem za uh, Eh, premostitvena posojila, ki mora eh, zagotoviti prave pobude. Bančni sektor prizadete države je na vse zadnje odgovoren za povračilo sredstev. In še, in še zadnja pripomba. Učinkovit ta zaščita eh, ne bo zagotovljena z ničimer drugim kot z eh, skupnim znižanjem tveganja za banke. In na tem področju si moramo prizadevati eh, še naprej v prihodnih letih. Najlepša hvala. Hvala lepo. Seveda sem naredil napako, kajti nisi poročevalec v senci za ELS. Eva eh, Volava bi morala biti prva na vrsti, eh, to je bila moja napaka. Eh, torej, dal sem vam prednost in zato se upravičujem. Hvala lepa, gospod predsednik. Naš koordinator je izpostavil nekatere izjemno pomembne točke rada bi spregovorila o določenih ključnih točkah tega poročila in sicer v enakem vrstnem redu, kot ste jih navedli vi. Kratka bom. Mislim, da je zelo pomembno, da razvijemo tri stebre bančne unije in tukaj govorim o enotnem mehanizmu reševanja in o enotnem eh, skladu za reševanje, ki ga je potrebno dopolniti eh, z enotnim sistemom za jamstvo vlog potrebno jih je ponovno vzpostaviti zaupanje, ki smo ga izgubili v kriznih letih in zagotoviti vzdržljivost evropskega sistema. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezno upravljanje tega eh, enotnega mehanizma za reševanje. Eh, poleg tega moramo biti zelo pozorni eh, pri administrativnem bremenu. Seveda je potrebno zagotoviti hitro izvajanje mehanizma eh, za eh, premustitvena eh, posojila. Potrebno je zagotoviti zadostna sredstva v obdobju pred uvedbo tega sistema. Kar zadeva nadzor, se moramo osredotočiti na enotno izvajanje v celotni Evropski uniji. Ne smemo dovoliti eh, različnih pristopov v posameznih državah članicah. Poročilo predlaga razvoj ustrezne zakonodaje eh, in sicer na področju pozavarovanja. Na ta način eh, bomo lahko vzpostavili ponovno zaupanje Eh, in eh, lahko bomo zagotovili, da bo načelo odgovornosti ostalo vodilno načelo na tem področju. Poleg tega eh, se poročilo nanaša tudi na številne druge pomembne točke. Gre recimo za splošno strategijo glede okvira za storitve, Eh, ki eh, zahteva eh, sprejetje številnih ukrepov, kot recimo predloga na temo listinjanja in pa akcijski načrt za kapitalsko unijo. Zaradi tega povdarjam, da potrebujemo širok sporazum glede številnih reform na tem področju. Na ta način bomo lahko zagotovili preglednost, prevzem odgovornosti in pa ustrezen nadzor. Potrebujemo dovolj politične volje in pa odločnosti, da bomo dosegli napredek na tem področju. To je pomembno za naše državljane, pa tudi za konkurenčnost našega gospodarstva. Zelo pomembno je tudi, da nas ne zmede eh, obseg zakonodajnih eh, predlogov. Izvajanje je seveda zelo pomembno. Eh, in eh, le dobro nadzorovana zakonodaja je eh, tudi koristna. Zdi se mi, da je pomembno, da se osredotočimo tudi na to, kako kar najbolje uporabiti vire v Evropskem parlamentu, da bomo lahko nadzorovali vso zakonodajo, ki jo sprejemamo na tem področju. Mislim, da je to zelo pomembno za eh, zaposlene v Evropskem parlamentu. Na institucionalni ravni moramo biti pripravljeni eh, obvladovati eh, to področje in zelo se že veselim sodelovanja z vami in pa eh, z sekretarjatom tega odbora. Ja. Beatrix. Hvala lepa, gospod predsednik prvo letno poročilo o bančni uniji imamo pred seboj in zahvaljujem eh, se vam, da lahko že sedaj podamo predloge pri eh, branju tega eh, poročila. Sem ugotovila, da bo teh predlogov najbrž veliko in to vas zagotovo ne bo presenetilo. Prvi stebr, prvi del. O tem ste že spregovorili v poročilu govorite o delovanju nadzora v Evropski centralni banki in ta nadzor eh, ocenjujete eh, izjemno pozitivno. Mislim, da ta ocena eh, ni eh, pravilna, gre za eh, mamutski projekt, eh, za nekakšen supernadzorni organ, eh, ki bi naj kakovostno deloval. Eh, dvomim torej v vašo oceno. Eh, Nemčija najbrž ni poznana po lepem vremenu in po eh, humorju, ampak po učinkovitosti naše uprave. In v Nemčiji je trajalo deset let, da smo vzpostavili bančni nadzor na centralni ravni. In v Evropski uniji gre eh, za različne kulture in različne jezike, eh, tako da mislim, da nadzor eh, v Evropski centralni banki ni ravno lahka naloga. To, je, to bi lahko primerjali z izgradnjo babilonskega stolpa. In pri naslednji bančni krizi bomo videli, kako učinkovito bo, nad, bo deloval ta nadzor. Drugi stebr backstop. Tukaj gre za vse, kar presega 55 milijard, eh, ki je namenjenih za enotni sklad za reševanje. Torej eh, gre eh, za preseganje ciljne ravni financiranja. Če bo sklad premajhen, kako bomo preprečili, da ne bodo zaostrene kapitalske zahteve? poleg tega pa eh, priporočilo eh, zahteva tudi, da bi uporabili sredstva iz enotnega eh, sklada za reševanje oziroma enotnega mehanizma za reševanje. Tukaj pa gre v bistvu za sredstva naših davkoplačevalcev. Pozabili smo torej na naš cilj omogočiti bi morali stečaj bank, ne da bi to obremenilo naše davkoplačevalce. Eh, mislim, eh, da eh, ni potrebno zavarovanje za nesolventnost, saj ne državno zavarovanje za nesolventnost, kajti to ne obstaja kot koncept na drugih področjih. In še tretji stebr in mislim, da je bilo to danes izpostavljeno tudi v pogovoru z komisarjem Hilom. Mislim, da je bilo vprašanje zastavljeno v eh, nemškem jeziku. Ne eh, potrebujemo evropsko zavarovanje ulog, eh, potrebujemo ravno nasprotno in sicer potrebujemo razkritje tveganja, vedeti moramo, kdo je tveganje povzročil in ta mora za to tveganje tudi jamčiti. V nasprotnem primeru bomo nagrajevali tiste države, ki imajo slabo gospodarsko politiko ali pa tiste finančne inštitucije, ki slabo poslujejo. Ni težko eh, napovedati, kako bo deloval ta sistem nagrajevanja za slabo gospodarsko politiko. Mislim, da na ta način ne bomo našli izhoda iz krize in eh, iz nemškega vidika je. Eh, to skupno jamstvo za vloge eh, kritična točka. Najlepša hvala, Silvi Gula. Merci, monsieur. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala za vaše poročilo. Eh, menim, da je to uravnoteženo poročilo in videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale po eh, predložitvi predlogu sprememb. Najprej se bom osredotočila na prvo točko po eh, kronološkem sistemu. Eh, zmeraj sem cinična, ko gre za obstoj evra in eh, za obstoj eh, evro območja. Eh, obstajajo ideje, da naj bi vzpostavili strožji nadzor, kot ga imajo države članice. Eh, Eh, jaz eh, dvomim v to, da potrebujemo eh, takšen mehanizem na evropski ravni. Poleg tega pa gre tukaj tudi za zaupanje med državnimi organi in posamezniki. Prenos nadzora na evropsko raven bi vplival na kakovost nadzora na nacionalni ravni. Torej, potrebno je eh, poskrbeti za skupen evropski pregled, eh, ne eh, pa razdrobiti finančni sistem na 28 držav članic. To je prva točka, pri kateri bi morali bolj ustrajati v poročilu. To je zagotovo ključnega pomena, ampak številni tega še niso razumeli potem pa enotni mehanizem za reševanje. Eh, Ko smo pripravili to besedilo, smo želeli, da bi eh, Evropski nadzorni organ imel eh, precej široka pooblastila. Mislim, da ni prav, da vnaprej določamo pravila za sistem, ki še ne deluje, potrebno je zagotoviti stabilnost finančnega sistema. In mislim, da do tega eh, trenutka nismo uporabljali naših pooblastil na ustrezen način. Eh, potem pa naslednja točka, ki se nanaša tudi na poročilo na lastno pobudo, ki ga pripravljam. Mislim, da bi morali eh, bolj poskrbeti tudi za povezavo z razvojem na globalni ravni enotni mehanizem za reševanje in celoten sistem eh, nadzora je potrebno povezati z eh, globalnim eh, sistemom. Mogoče bi se lahko poročilo malo bolj osredotočili na to dimenzijo. Sicer pa, gospod predsednik, mislim, da ste. Eh, postavili dober vzgled za nadaljna poročila in sodelovali bomo z vami eh, pri eh, dodatni izboljšavi tega poročila. Najlepša hvala, Fabio De Masi. Ja, dank, Najlepša hvala. Gospod predsednik, govoril bom v imenu poročevalca v senci v naši skupini. Hvala lepa, Roberto, za to pomembno poročilo. Za nas je ključnega pomena da eh, lahko banke gredo v stečaj eh, in to ne sme vplivati na finančno stabilnost. In poleg tega mislim, da ne potrebujemo dodatnih jamstev za strani davkoplačevalcev in zato potrebujemo zaokrožitev bančnih struktur in eh, odlično bi bilo, če bi lahko to bolj jasno zapisali tudi v tem poročilu. To mora biti naloga Evropskega parlamenta. Kar zadeva bančni nadzor. Eh, Na to se sredotočata dve točki, 24 in 25, v nemški različici poročila in eh, v teh dveh točkah je med drugim zapisano, da je potrebno razdeliti naloge eh, in pa pristojnosti med eh, upravnimi organi in pa med nadzornimi organi. Uh, namreč v Evropski centralni banki eh, bi eh, lahko v zvezi s tem prišlo do navskrižja interesov, obstaja navskrižja interesov tudi znotraj Evropske centralne banke in zato bi nas zelo veselilo, če bi eh, v tem poročilu še nekoliko odločneje poudarili to možnost nastanka navskrižja interesov. Evropska centralna eh, banka je doslej ustrezno podajala poročilo eh, in eh, prevzela je eh, svojo odgovornost, eh, tako ste zapisali v poročilo, ampak zanima me tudi kakovost eh, informacij. Eh, zelo eh, diplomatsko ste zapisali, da je potrebno izboljšati kapacitete Evropskega parlamenta pri nadzoru nad eh, enostnim mehanizmom za reševanje. Seveda ne moremo biti povsem zadovoljni z eh, našim pogledom v dokumente Evropske centralne banke. Poleg tega pa mislimo, da se je potrebno v veliki meči meri osredotočiti na omejitev izplačila dividend in o tem je potrebno ravno tako uh, spregovoriti v tem poročilu. Poleg tega pa menimo, pa menimo, da je zelo pomembno, da če se uporab sredstva davkoplačevalcev oziroma Eh, če bo prišlo do tega, da bo potrebno uporabiti eh, davkoplačevalski denar, da je potreb, potrebno zagotoviti tudi ustrezen javni nadzor. Eh, ne smemo dovoliti, da bi se davkoplačevalski denar uporabljal, ne da bi pri tem zagotovili stroži nadzor. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu in eh, delim vašo ambicijo glede tega poročila. Kaj to pomeni? Bolje je, če ne odpiramo možnosti za izrekanje vseh eh, različnih mnen glede regulative bančnega sektorja in glede na vse eh, druge to vrstne prakse, ki jih poznamo iz drugih sektorjev, torej vse to ni koristno, kajti to ne koristi državljanom. Če ne bomo resnično, resno vzeli odgovornosti za strukture, ki smo jih vzpostavili, potem to nima smisla in to mora biti cilj in morda se lahko strinjamo tudi med poročevalci v senci, uh, se pravi, kaj so cili, za kakšno odgovornost gre in kaj se je treba naučiti iz rezultatov prejšnjih let. Povsem se strinjam, da je treba najprej reči, da gre tu za resničen uspeh v tako kratkem času, poznamo omejitve, nekateri kolegi so to tudi omenili. Če si pogledamo težave realnega sveta, s katerimi so se soočili. Mislim, da bi to lahko tudi bolje razvili v vašem poročilu in sicer gre za napetost med eh, vlogo nadzornika in pa specifično vlogo Evropske centralne banke glede Grčije. Veliko člankov je bilo, kjer eh, se je videlo, da eh, te pristojnosti niso ustrezno razdvojene. Eh, gre namreč po eni strani za ulogo Evropske centralne banke eh, kot nadzornika in pa v odnosu do grških bank. In sprašujemo se, ali se bo financiranje oziroma ali se je financiranje nadaljevalo, čeprav se je že vedelo, da nekatere od teh bank eh, niso solventne. Po drugi strani imamo tudi vprašanje monetarne politike in eh, potencijalno na vzkrižje interesov, o katerem je Fabio že govoril. Na to drugo pomembno vprašanje se nanaša na sorazmernost in tu bi želel biti veliko bolj jasen. Vsaj doslej eh, velja, da celotna bančna unija ni povsem jasna glede tega, eh, kam je pravzaprav usmerjena. Torej, ja, načela so jasna, ampak zakonodaje nimamo. Torej, poskušamo z, uporabiti enak režim za neko majhno banko, kot tudi za velike banke, potem pa smo predvideli nekaj izjem. Enako velja tudi za vprašanje obravnave uh, globalnih uh, računovodskih standardov, torej v okviru tega nadzora, ko smo eh, zakonsko uredili Evropsko centralno banko, je jasno zapisano, da se ne sme eh, bankam usiljevati eh, to vrstnih režimov, ampak Evropska centralna banka je to kljub temu naredila in to še vedno dela v svojih praksi poročanja. Na isti način bodo sedaj vzpostavili anakredit, torej baročni eh, registr posojil v Evropi. Zopet ne vem, zakaj je potrebno, da imamo 100 eh, različnih kazalnikov eh, za vsako posojilo nad 25 tisoč evrov. Če mi kdorkoli lahko pojasni, kakšen smisel to ima, bom zelo vesel. Ne moremo sprejeti, da Evropska centralna banka sprejme takšno eh, odločitev, preden bomo lahko imeli resno razpravo z gospod Lautenschläger glede tega. Torej potrebujemo resno razpravo v tej hiši, v delovni skupini za bančno unijo in ni sprejemljivo, da bomo imeli to razpravo šele po objavi rezultatov. Vemo, da si sekretarjat za to prizadeva, ampak nisem pa še slišal potrditve, da bo do tega dejansko prišlo. Uh, Na to mislim, da je pomembno, da nadzornik preuči tudi tveganja prenosa določih, določenih eh, poslov um, akterjev izven bančne unije. Torej vidimo vedno več eh, akterjev na področju zavarovalništva, pa tudi pri bančništvu v senci, ki. Uh, zaradi teh strogih eh, pravil eh, poskuša delovati izven eh, tega okvira. In želeli bi tudi, da ECB poroča o obsegu tega prenosa poslov izven tega okvira in kaj to pomeni potem za enake pogoje. In na to mislim, da imamo zelo veliko težav pri izvajanju bančne unije. Omenili ste nekaj teh težav, moja evalvacija glede SRB-ja je veliko bolj negativna kot to, kar ste vi zapisali v vaše poročilo. Torej, spomnim se, da je bilo v začetku mišljeno, da bo SRB veliko več poročal v parlamentu, torej gre za enotni odbor za reševanje, ampak eh, ta sistem ni, ni funkcionalen. Ta backstop eh, ki omogoča, da če gre banka v stečaj in se potrebuje več eh, denarja, da se eh, prosi druge eh, članice bančne unije, da to dofinancirajo. Torej, to na začetku ni bilo predvideno pri pogajanjih o, teh, o tem svežnju. Prav tako imamo tudi težave z ravnjo dve te zakonodaje, tudi tu imamo težave pri izvajanju. To ni odgovornost eh, nadzornika, temveč zakonodajalca, zlasti komisije. Torej, izvajanje je nekaj, kar bi prav tako morali vključiti v to poročilo. Torej, hvala in veselim se sodelovanja. Če, Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Z velikim zanimanjem sem prebral vašo poročilo in eh, moram povedati, da eh, mi menimo, da sistem, ki je bil spostavljen, eh, ni dovolj vzdržen in da ne bo preživel večjih šokov. Kot so že navedli nekateri kolegi iz skupine zelenih, eh, je zelo pomembno, da vzpostavimo sistem ločitve bančnega sistema, eh, tako da bomo lahko eh, ločili trajnostne bančne prakse od manj trajnostnih bančnih praks. Potrebno je torej poskrbeti za ureditev bančnega sistema nekaj primerov, eh, kako eh, se je bančna unija izkazala za neučinkovito eh, doslej, smo že videli. Obstaja neskladnost med enotnim mehanizmom za reševanje in enotnim skladom za reševanje. Določene banke spadajo v sistem enotnega mehanizma za reševanje, drugi v sistem enotnega sklada za reševanje. In tukaj že obstaja neskladje. Potem uh, nimamo ustrezne definicije za jasno eh, metodologijo, kot recimo lisninjenje. Eh, videli smo, kako so bile eh, kaznovane banke, ki so uporabljale bančne instrumente za financiranje realnega gospodarstva. Druge banke, ki so bile bolj izpostavljene sistemskemu tveganju, pa niso utrpele nobenih sankcij. In kaj se eh, je zgodilo v eh, primeru banke Deutsche Bank, ki je imela izgubo nič cela ena odstotka eh, pri lastnih sredstvih. Pokazalo se je, da je naš sistem povsem neučinkovit in to se je pokazalo tudi v primeru reševanja italijanskih bank v preteklem tednu tri eh, milijarde eh, so bile namenjene italijanskim bankam iz eh, enotnega sklada za reševanje. Te banke predstavljajo en odstotek italijanskih bančnih vlog, torej izjemno majhen odstotek, torej ta sistem je izjemno krhek. potrebno je zagotoviti bolj konkretne predloge, eh, bolj ambiciozne predloge, potrebno je poskrbeti za last eh, za jasno ločevanje znotraj bančnega sistema in vzpostaviti je potrebno bančni eh, sistem, ki ga bomo lahko tudi ustrezno nadzorovali, kajti trenuten sistem je sistem, ki je preveč neuzdržen in ceno tega bomo plačali vsi. Ali. Hvala lepa. Ne vidim nastopnika e NF, torej Pervanche Beres. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa poročevalcu za to osnovo za razpravo. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek za naš odbor, da si pogledamo, kako deluje bančna unija. In eh, ob tem imamo v mislih vse to, kar je povedala tudi eh, Daniel Nui, torej vsakič, ko se nam pridruži, govori o potrebi potem, da se eh, zmanjša razlike med eh, nacionalnimi sistemi, kar škodi skupnemu nadzoru. Mislim, da eh, če si pogledamo horizontalno takšen dosje, potem moramo dati prednost oceni učinka Torej, da se pogleda delovanje in pa dodano vrednost tega, kar smo spostavili, vključno s tem, da se evropejce oboroži eh, za primer, ko se bo razpravljalo o pogojih eh, za stopitev veljavo tilaka. Kaj ti mislim, da eh, smo sedaj v situaciji, kjer imamo kar predseje zelo pozitivnih točk na voljo, ampak ta uh, instrument uh, ocene učinka, ki se veliko uporablja drugot, se mi zdi, da ga mi še premalo uporabljamo v našem odboru. In uh, veliko med nami se sprašuje, ali oziroma kako naj bo ta tilak povezan z drugimi instrumenti. Zlasti, naprimer, v odnosu do zmogljivosti finančnega sistema. Zdi se mi tudi, da glede na aktualne dogodke, mislim, da obstajata dve kritiki. Sicer eh, prvič gre eh, za to, kako bomo uresničili to stopitev v veljavo 1. Eh, januarja 2016. Vidim, da tega nismo, niste zapisali v vaše poročilo. Sprašujem se, ali je ta datum še aktualen, ali bomo lahko storili vse, kar je potrebno, da bo to stopilo v veljavo 1. januarja 2016 na ravni vlad. Na to, glede tretjega stebra, pričakujem, da bomo imeli zelo veliko predlogov sprememb, ampak morda je še preuranjeno, da razmišljamo o um, razpravi, ki jo bomo imeli na temo uh, tega tretjega stebra, ampak treba pa je vseeno. Eh, ustrajati pri tem, da je ta tretji stebr eh, ključni del eh, bančne unije in tudi angažmajev, ki so jih sprejeli, tisti, ki so sprejeli že prvi in drugi stebr. In izkušnja pri prvih dveh stebrih je pokazala, da če preveč čakamo zakonodajo, lahko to vodi v večji kaos, kot če bi že vnaprej predvideli zadeve. In eh, kaže tudi na to, kako potrebno je, da imamo voljo eh, in tudi okvir, časovnico za to, da bomo lahko zagotovili, da bodo razprave v tretjem stebru tudi uspešne. Hvala lepa. Ne vidim drugih eh, govorcev, zato se vam najprej vsem eh, kolegom, poročevalcem v senci zahvaljujem za vaše prispevke. Zelo se veselim sodelovanja z vami. Veselim se tudi torej, samega postopka ulaganja amantmajev in kompromisnih predlogov. Navezal bi se tudi na to, kar je Sven povedal torej to je povsem skladno z mm, mojim namenom in pozivam vse člane na to. Imeli bomo veliko priložnosti za razpravo o eh, konkretnih zakonodajnih predlogih, pa tudi o splošnih eh, eh, političnih vprašanjih. In zato mislim tudi, da ni potrebno, da v to poročilo vključimo te splošne principe. Namen tega poročila je res, da se nadzira eh, strukture, ki smo jih vzpostavili in da se tudi zagotovi, da bodo odgovorne za svoje delo. In želel bi, da se kolegi na to osredotočijo, kajti. Eh, imamo torej omejitve, kaj ne, tudi, tudi uh, veliko področji je, glede katerih. Uh, pač nisem pisal v tem poročilu, ker smo tudi prostorsko omejeni in zato bi prosil, da to upoštevate tudi pri amandmajih. Torej, kolegica Pavnova je to tudi že omenila in um, dobro je, da je to storila in uh, to je tudi del uh, mojega uh, poročila in to lahko, njen predlog lahko povežem tudi z tem, kar je uh, Sven povedal v zvezi z uh, vprašanjem proporcionalnosti in to lahko povežemo na to tudi s pluralizmom, z enakimi pogoji za vse, z ustrezno ravnjo nadzora. In, uh, v odstavku 21 eh, je zapisano, da nimamo ustrezne zmogljivosti za oceno tvegan, ki niso eh, posilne narave. Torej, to je zapisano po računu nasprotno s tem, kar je povedal eh, kolega. Torej, strinjam se s tem, da uh, moramo uh, zagotoviti, da bo tudi enotni mehanizem nadzora lahko um, ocenjeval vse oblike tveganja. Na to, kar se tiče bločevanja med bankami, torej ja, to je zelo pomembna uh, razprava in uh, o tem smo tudi veliko govorili že pri drugih uh, dosjejih, ampak to ni povezano neposredno z vprašanjem nadzora bank, zato to. to Eh, nima mesta v mojem poročilu. Ne zdi se mi smiselno, da v zakonodajnem svežnju, kot je ta, razpravljamo eh, še o isti temi v poročilu na lastno pobudo. In to velja tudi za EDIS, torej za sistem jamstva za vloge. Torej strinjam se z gospod Pervez, in razumem, da moje mnenje ni mnenje, ki ga vsi delite, ampak eh, ta sistem jamstva za vloge je po mojem mnenju ključen element bančne unije. Sedaj imamo zakonodajni predlog, kako se bo to izvajalo. In uh, naše delo tu ni uh, razprava oziroma podvajanje dela, ki je bilo že opravljeno. In eh, kolega Vantora, naj spomnim, da nisem sam izumil tega predloga backstopa, torej da gremo, če bo potrebno, eh, še eh, nad 55 milijard evrov. Torej, dejstvo, da bo bančna unija potrebovala ta skupni backstop, še ni moja ideja, to ni moj izum. Morda je malce ideološko, če verjamemo, da, lahko, da se lahko temu izognemo. Skupni nadzor bo najbolj učinkovit, če ga ne bo treba uporabljati, ampak to še ne pomeni, da se lahko izognemo temu inštrumentu potrebno je tudi, da uh, razpravljamo o različnih uh, načinih financiranja in uh, ta kritika, ki ste jo tu izrazili, je tudi že vključena v moje poročilo. Torej, če imamo. Torej, glede premostitvenega financiranja se strinjam, da morda obstajajo bolj učinkovite opcije. Torej, tu gre za premostitveno financiranje, torej, um, to ni isto kot backstop. Torej, tu gre za to, kako, kako uh, izbrati 55 uh, milijard, medtem ko um, backstop pa kako zbrati še dodatna sredstva. Ampak um, sporočilo komisije gre bolj ali manj tudi v isto smer čeprav žal eh, razprave v državih, eh, državah članicah ne gredo v to smer in zato tudi ta dosje o premostitvenih posojilih eh, še ni zaključen in to bo lahko postalo težava kasneje. Torej, glede izvajanja medinstitucionalnih, medvladnih eh, sporazumov. To se mi zdi manj problematično. Imeli bomo eh, skupen sklad za reševanje in pa medvladni sporazum. Glede na to, kar je povedala gospa Sili Gulard, torej se strinjam s tem, kar ste povedali, zlasti vprašanje finančne razdrobljenosti na splošno in pa tudi uh, bolj eh, konkretno v odnosu do nacionalnih eh, finančnih sektorjev, torej to je treba bolj razviti in dejansko imamo nekatere dobre eh, elemente tudi v sedanjem svežnju v zvezi z to razdrobljenosti. Razdrobljenostjo vemo pa, da si je to treba pogledati po posameznih primerjih. In nasplošno je vprašanje finančne razdrobljenosti zelo dobro. Mislim, da eh, mora torej, ta enotni mehanizem nadzora eh, zlasti eh, ostati tudi dovolj porožen in ohraniti dovolj prožnosti za dialog. To je namen tega nadzora. In na to nasplošno, gospod Anstok je povedal, da smo v Nemčiji potrebovali deset let za učinkovit eh, nadzor. In zato mislim, da če smo mi dosegli naš rezultat v enem letu, da na to gledamo sam, lahko samo zelo pozitivno. Sveda to ni popolno, ampak mislim, da moje poročilo tudi um, je našlo ustrezno ravnoteže med zelo dobrimi rezultati po eni strani, po drugi strani pa med tistimi elementi, kjer, eh, ki so deležni tudi moje kritike in kjer je treba. Uh, stvari še malce izpiliti. Torej, veselim se vaših predlogov sprememb in upam, da bomo dobro sodelovali, zato da bomo dosegli čim širši sporazum. Tilak je eh, še ena občutljiva točka, torej eh, o tem je Pervanš eh, spregovorila, pa tudi Silvi. Torej, um, zdi se mi dobro, da v tem poročilu nekaj elementov že um, zapišemo. Zadeva je uh, zapletena. To je specifična evropska zadeva, treba je eh, predvideti vse eh, pogoje izvajanja in strinjam se, da bomo tudi izvajali naše prerogative, kot so zakonodajalec, ko bo prišel za to čas. Torej, veselim se vaših eh, predlogov sprememb, vaših prispevkov. Torej, um, do 10. decembra ob 17. je treba um, te amadmaje uložiti. Na to bomo o tem razpravljali 11. januarja in glasovali v odboru Ekon 25. januarja. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer gre za letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014. Gospod Marijas. Simera, ta se zdišume iz tropologije, si opije. Hvala lepa. Govorili bomo o predlogih sprememb, ki smo jih prejeli. Najprej bi se rada eh, zahvalil poročevalcem v Senci kot eh, tudi sekretarijatu. Pa tudi vsem, ki so nam eh, poskušali najti eh, kompromisne predloge spremembe. 283 predlogov spremembe je eh, bilo. Imeli smo dva poročevalce v senci, sekretarjatom in svetovalci in Glede 80 odstotkov predlogov sprememb smo se dogovorili, imamo 17 kompromisnih predlogov in mislim, da so trije, štirje nekoliko problematični. Eh, tu bi rad slišal tudi vaše mnenje. Potem pa imamo še sedem posebnih odstavkov, ki se jih moramo ogledati pri glasovanju in pri uvodnih izjavah mislim, da smo se več ali manj že dogovorili. Na ta način smo verjetno lahko finalizirali besedilo oziroma danes bomo lahko o tem razpravljali in upoštevali smo tudi eh, pripombe kolegov v svojem prvotnem predlogu sem se hotel držati naše časovnice. Menil sem, da bi morali glasovati do konca decembra 2015 in zaradi tega sem to tudi pravočasno predložil. Gospod Dragi pa nam je eh, sporočil, da je lahko na voljo eh, šele februarja 2016 za razpravo na plenarnem zasedanju in eh, s poročevalci v senci smo se potem dogovorili, da jutri ne bomo glasovali o predlogih sprememb, to bomo odložili na poznejši datum. Datuma sta dva, gospod predsedujoči. Prvi je 11. januar 2016 in Od vas sem slišal, da bomo imeli sestanek 11. januarja in tedaj bomo tudi razpravljali o tem poročilu. Drugi datum, če se koordinatori ne bi strinjali s prvim, to bomo videli ob koncu te razprave, bo pa 7. decembar. To bi seveda pomenilo, da se moramo usklajeno potruditi, da bi glasovali naslednji teden. Eh, že prejšnjič smo razpravljali o glavnih točkah poročila, naj izpostavim samo nekaj. Prvo se nanaša na politiko varčevanja. Eh, politika varčevanja je poslabšala krizo in Eh, niso se lotevali osnovnih težav, naprimer eh, brezposelnosti in dožniške krize, s katero se soočajo nekatere države članice, zlasti Grčija, kjer eh, pravzaprav dolga ne morejo več upravljati. Drugo pomembno vprašanje je, Vprašanje, kako lahko uporabimo uredbo 472 eh, iz leta 2013. Na ta način lahko poiščemo eh, odgovor na vprašanje, kako se je lahko dolg povišal na to raven in kako se je situacija razvijala v državah članicah. In tretja točka, o kateri smo razpravljali in kjer želim vaše mnenje, je, da bi imeli nek, neko nadaljevanje Eh, po odločitvi Evropskega parlamenta o delovanju eh, trojke, ki vključuje tudi Evropsko centralno banko. V poročilu eh, govorimo tudi o neki pobudi. Evropska centralna banka mora delovati skladno s odločitvami Evropskega sodišča in mi želimo imeti preglednost eh, v odnosu med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko. Želimo tu demokratično odgovornost in mislim, da smo to tudi omenili na našem zadnjem sestanku. To je tudi povedal gospod Dragi glede likvidnosti. E, mislim, da smo si to zelo natančno ogledali skupaj s kolegi in poročilo omenja tudi eh, program premostitvenih sredstev. Eh, eh, torej, Evropska centralna banka želi približati inflacijo dvema odstotkama iščejo načine za financiranje MSP-jev in eh, ugotavljamo, kakšne so razlike med financiranjem MSP-ja in velikimi podjetji. To so glavne točke poročila. Bolj težavne točke, kjer želim slišati mnenje kolegov. In končno bi rad tudi pozneje tudi omenil eh, in predstavil svoje stališče, potem ko slišim kolege. 7. december je edini možni datum za glasovanje, da bomo potem lahko še enkrat imeli razpravo s gospodom Dragjem, saj mislim, da to želimo in mislim, da se moramo glede tega dogovoriti. Morda na koncu o tem na koncu razprave bi razpravljali o datumu glasovanja, sicer bomo zgubili eh, preveč časa. Gospod Van de Cardellare za ELS, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa eh, poročevalcu in drugim poročevalcem v senci in sekretarijatu za iskanje eh, kompromisov med različnimi stališči. Mi moramo nadaljevati v tem konstruktivnem duhu. In kompromise lahko podpre široka večina samo, če poročilo eh, podpremo, v veliki meri lahko predstavimo svoje stališče o delovanju ECB. Eh, mnogi kompromisi gredo v pravo smer. Vesel sem zlasti uravnovešenosti eh, mnenja o stanju Evropske komisije, o nadzorni funkciji ECB-ja in vsakodnevnem delovanju ECB-ja. Več je treba storiti pri kompromisih, eh, kjer govorimo o eh, proračunski konsolidaciji in reformah v državah članicah in vlogi ECB-ja v trojki. Eh, mislim, da je treba tu še nekaj narediti na naslednjih sestankih poročevalcev v senci. S tem konstruktivnim prispev, pristopom bomo našli kompromise, ki jih eh, podpirajo mnogi poslanci. Strinjam se, da bi glasovali pozneje, vendar delo bi kljub samo rad čim prej zaključil. Eh, hvala lepa, Kostas Mavrides. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz bi se rad eh, zahvalil poročevalku Notisu Marijasu za kakovostno poročilo. Hvala lepa tudi za njegova prizadevanja za kompromis. To velja seveda tudi za kolege in sekretarjat. Skoraj da nam je uspelo, ne še čisto. Skoraj da. E, eh, mi, socialisti in demokrati, obravnavamo določene pomembne točke, ki bi jih nakratko omenil. Evropska komisija je prejšnji teden eh, objavila svoj predlog o eh, zavarovanju eh, bančnih vlog in ECB eh, e eh, že dolgo ustraja na tem in sedaj morajo nadaljevati na izgradnji bančne unije in v tem poročilu zaradi tega tudi treba izpostaviti skupni sistem za jamstvo za vloge. Eh, potem pa eh, stopnjo financiranja MSP-jem in potem stopnjo financiranja eh, velikih podjetjih. Mi želimo omeniti, da spodbujamo socialno gospodarstvo in razlikujemo med profitnimi in neprofitnimi finančnimi institucijami. To sem izpostavil tudi v sami razpravi in naj omenim, da jutri organiziram nek dogodek, ob, vsi ste dobrodošli, jutri ob eh, četrti uri popovdan. Se pravi, govorili bomo o profitnem in neprofitnem regulativnem okolju. Eh, potem pa neformalna posojila. To je zelo pomembno vprašanje, kajti to je še vedno velik problem eh, v Uniji. V skladu s eh, Svetovno banko deset držav članic in šest iz evroobmočja ima visoko stopnjo nevrnjenih posojil in tu je pač treba eh, ugotoviti, kaj storiti. Tu gre naprimer za eh, Cipr, kot je to bilo tudi pri Grčiji in Irski. Tu se je treba lotiti na učinkovit način tega problema. To je tudi nekaj, kar moramo vključiti v poročilo. In na koncu. S in D meni, da varčevalne politike ne predstavljajo rešitve za države, ki se otepajo eh, dožniške krize in prestrukturiranja. Eh, strinjamo se, da bomo o glasovanju eh, razpravljali pozneje. Mislim, da smo na isti liniji. Hvala. Silvi Gular. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za upravljeno delo mislim, da moramo imeti v mislih različne stvari in mislim, da nam bo uspelo. Morda bomo tudi odložili glasovanje, kot ste to omenili. Tu gre torej za delo o delu neke druge institucije. Tu gre za ECB, ki je pristojna eh, za monetarno politiko in eh, ima tu izključen položaj in tega se moramo zavedati, čeprav lahko neodvisno eh, povemo svoje mnenje, kljub samo pa potrebujemo eh, kompromis med skupinami, ker gre tu za poročilo ene institucije o drugi. Torej, delali smo kompromise, prav gotovo jih bomo še in mislim, da se moramo osredotočiti na bistvene točke poročila in ne smemo se izgubljati v nepomembnostih. Evropski parlament se mora potruditi pri takem poročilu, mora najti neko linijo, ki povezuje široko večino, to so povedali kolegi iz ELS in eh, morda bomo na ta način eh, bolj umirjeno formulirali določene stvari. Vendar. Uh, Zavedajmo se te naloge in eh, tu gre tudi za naše odnose z ECB. Bolj, ko bomo enotni in verodostojni in eh, če bomo delali eh, razumen predlog, bolj bomo okrepili ulogo Evropskega parlamenta. Tu ne gre pravzaprav za to, da obračunamo z nekom. Hvala lepa, Matt Cutting. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa poročevalcu in poročevalcem v senci za opravljeno delo. Poročevalec se je res zelo trudil za čim širši kompromis, vendar, ko gre za neko poročilo, ki se ukvarja za ECB, so politični kompromisi zelo težavni kajti nekateri med nami imamo drugačna mnenja glede vloge ECB eh, v eh, domačem gospodarstvu. Večkrat sem govoril o tem, tudi v tej dvorani. Imam eh, težave z demokratičnimi problemi v ECB in in eh, krivce eh, za mnoge težave ECB eh, e dosti krat ne najde in nizko davčni finančni sektor pravzaprav tudi dosti krat ni primeren za nacionalna gospodarstva. Mislim, da Eh, ta instrument lahko uporabljamo na koristen način, potrebna je pa politična volja. In eh, to potrebujemo eh, za politične kompromise. Poročevalec se je zelo trudil in je zagotavljal čim širše soglasje, vendar kljub samo so tu še mnoga področja, s katerimi bi se morali podrobneje ukvarjati. Ernest Sultanos. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Torej, um, Želel bi povedati to, da se moramo izogniti temu, da bi obravnavali to poročilo kot neko rutinsko poročilo, eh, kajti eh, gre za eh, celo vrsto drugih situacij, imamo ključno vprašanje v zvezi s sodbo Evropskega sodišča, v zvezi s situacijo v Grčiji eh, in eh, na to bi opozoril, zato ker eh, je šlo za precej podobnih zaključkov, kot, jih, kot smo jih slišali že prej, in, ampak pri tem ne smemo pozabiti na to, da imamo celo vrsto pomembnih vprašanj, ki tu, jih tu ne smemo razvodeniti in eh, to prav gotovo velja tudi za eh, vodstvo Evropske centralne banke. Naprimer, če govorimo o zakonodajnem okviru Evropske centralne banke, torej včasih eh, imamo v tej dvorani tudi priložnost malce videti, kaj se dogaja, ampak istočasno pa gre tu za celo vrsto odločitev, nad katerimi nihče nima nadzora. Tu gre za diskrecijsko pravico, ki je tako zelo široka, da sploh nimamo nobenega eh, vpliva. Na to uh, imamo naprimer člen 25 v zvezi z Grčijo in eh, če se glede tega ne bomo izrazili, potem se sprašujem, kaj počnemo. Uh, Eh, tu gre za eh, ključno vprašanje delovanja bank, glede katerih, eh, katerega se mora parlament tudi izraziti. Zato je ta odstavek zelo pomemben. Enako velja tudi glede drugih vidikov odnosov z Grčjo. Torej, kakšen je zakonski okvir evroskupine, naprimer kakšna je eh, neodvisnost Evropske centralne banke v tem okviru. Torej vse to so vprašanja, glede katerih se mora parlament tudi izraziti. In na to med vprašanji, ki se mi zdimo pomembnega. Pomembna. Torej, zdi se nam, da bi bila eh, zelo uh, slaba ideja, če bi bil ta enotni mehanizem nadzora pod uh, nadzorom Evropske unije centralne banke, kajti to bo vodilo v nemogoče situacije in eh, to smo lahko imeli priložnost že videti v Grčiji, na Cipru in tako dalje. In na eh, to, eh, kar se tiče nekonvencionalnih ukrepov monetarne politike, ja, torej takšne ukrepe lahko uh, potrebujemo, ampak moramo se tudi zavedati, kakšno tveganje to uh, predstavlja, zlasti, če se to um, eh, naširoko uporablja. No, bom končal s tem, to so elementi, ki sem jih želel izpostaviti. Ampak torej zlasti se mi zdi pomembno to, da se zavedemo, da smo v izjemnem letu glede eh, Evropske centralne banke. Veliko se je zgodilo in tega poročila ne gre obravnavati kot rutino. Hvala lepa, Marko Vali. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se eh, zahvaljujem poročevalcu, kajti zelo težko je bilo obravnavati tako zelo pomembno temo. Videli smo uh, da se tukaj pojavljajo različne politične ideologije na gospodarskem področju, tako da je težko najti kompromise. Eh, kadar pa kompromise najdemo, eh, za njimi seveda ne moremo biti vsi povsem zadovoljni. Torej, eh, v tem poročilu so točke, ki se nanašajo na gospodarsko upravljanje, na strukturne reforme, na Evropski sklad za strateška vlaganja, na kapitalsko unijo in tako naprej in eh, poročilo vsebuje določene politike, ki presegajo eh, naša stališča, lahko pa podpremo določene točke. Recimo zadnji ukrepi eh, Evropske centralne banke niso bili zadostni, kajti Eh, nismo uspeli rešiti težav realnega gospodarstva, težav eh, zagotavljanja posojil. Eh, ali je to krivda posameznih bank, to bomo videli. Upravičena je kritika evrskega območja, kajti davčne politike, varčevalna politika so prispevale k stagnaciji zelo dober pa je odstavek o večji demokratični verodostojnosti, še prav posebej, ko gre za vlogo Evropske centralne banke znotraj trojke. Videli smo, kaj se je zgodilo v eh, primeru Grčije. Torej, ponavljam, obstajajo široko zastavljene teme političnega karakterja, eh, z katerimi se žal ne moremo strinjati ampak eh, dobro je, da so v tem poročilu obravnavane teme, ki doslej še nikoli niso bile obravnavane. Ja, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, rad eh, bi se zahvalil poročevalcu in želim mu veliko poguma spričo tega, kar še prihaja. Obstajali so tudi pogovore v svezi s tem poročilom, ki niso tako dobro potekali, kot on misli. Eh, in eh, sedaj je vse tudi pod vplivom begunske krize in tradicionalne politične skupine so bile jezne in eh, nekatere morda niso tako konstruktivno delale pri teh večinskih skupinah se pojavlja tudi eh, morda ideja, če nekdo ni za eh, Evropsko unijo, da ni konstruktiven. Mislim, da pač to poročilo ne zadošča. Imamo sicer nekaj dobrih eh, kompromisov, eh, ali te poskuša zavrniti določene eh, predloge sprememb, eh, ki kažejo in govorijo o negativni vlogi ECB in eh, posledicah njihovega delovanja, o tem, da je ECB prekoračil eh, svoj mandat. Eh, Eh, opozarjam na svoj predlog spremembe 38. Eh, nekdo pravi, lahko ignoriraš resničnost, ne moreš pa ignorirati posledic. In nekateri kolegi tu eh, tega očitno ne upoštevajo. Euro mora proč, izginiti mora ECB in če eh, naših kritik tu ne sprejmete. Podporočevalec v senci ne morem podpreti tega poročila, vendar nekaj časa imamo, imamo načrtovane sestanke, morda nam bo pa še uspelo najti dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se drugim poročevalcem v senci in naj tudi povem, da si moramo gledati določena vprašanja. Obstaja dogovor o načinu, kako je poročilo napisano, o poglavjih. Eh, drugo pa je, da potrebujemo konsens, eh, da bo poročilo izglasovano v Evropskem parlamentu in da tu dobimo veliko večino, ker tu gre za poročilo, ki sodi o delovanju ECB-ja v obdobju Eh, ki je bilo zelo težavno, saj se je morala ukvarjati z grškim vprašanjem in tudi drugimi vprašanji. Eh, in upamo, da bo Evropski parlament tu zauzel eh, jasno stališče. Tu ne moremo imeti rutinskega poročila, ne da bi spregovorili o pomembnih temah eh, v letu 2014 in v ta namen imamo odstavek 25, kjer govorimo o načinu delovanja ECB v primeru Grčije. Slišal sem eh, mnenja poročevalcev v senci, vendar po mojem mnenju, da moramo omeniti te stvari. Seveda si želimo uh, širšo večino in podporo za to poročilo, da bomo pač poslali to sporočilo ECB-ju. Tu gre tudi zlasti za gospodarsko upravljanje in vprašanja odnosa ECB eh, in Evropskega parlamenta. Gre za demokratično odgovornost, ki je potrebna. In red bi tudi povedal, da smo da je v tej dvorani pred dnevi gospod Dragi eksplicitno omenjal odnose med Evropskim parlamentom in ECB-jem. Torej prišel je v to dvorano, da nas informira, pa tudi da upošteva mnenja eh, poslancev. Seveda eh, si moramo ogledati določene stvari, vlogo trojke, vlogo ECB-ja eh, v trojki eventualne uh, interesne konflikte, uh, saj je uh, eh, ECB e tudi nadzorni organ uh, in to je treba seveda omeniti v tem poročilu in v svojem prvem osnutku sem ta vprašanja jasno opredelil in moj cilj je bil, da najdemo neko skupno stališče v okviru razprave. To pa seveda ni enostavno zaradi različnih ideologij in različnih stališč. No, kakorkoli, poskušal bom najti nek kompromis. Kot so povedali kolegi, bo treba tudi omeniti eh, posojila, ki se ne vračajo. To je seveda pomembno vprašanje v Grčiji, v Cipru in drugot. Eh, glede tega moramo ukrepati, ne more in ne sme se dogajati, da ljudje izgubljajo svoje domove, da se eh, ti domovi prodajajo. Eh, in gospod predsednik, glede časovnice, eh, kot sem informiran, koordinatori ne želijo glasovanje 11. januarja, čeprav bomo tedaj imeli sestanek. če želimo razpravljati in glasovati februarja v skladu z časovnico, bi rad omenil še nekaj eh, stvari. O tem lahko govorimo tudi po sestanku. In sicer ena možnost je, da bi glasovali 11. januarja, eh, druga možnost pa je 7. decembra. Mislim, da lahko pustimo stvari odprte in po sestanku se lahko pogovorimo z vami o tem in upoštevamo tudi to, kar želijo pač povedati koordinatori. Naj povzamem. Če naj bi glasovali 7. decembra, potem bomo res intenzivno eh, delati ta teden in eh, seznam za glasovanje potrebujemo v četrtek popovdan prosim, da upoštevate tudi možnost, da bi glasovali 11. januarja. Obstaja jasna odločitev koordinatorjev, ki preprečuje glasovanje 11. januarja. E, tu gre za splošno pravilo, ki ga ne moremo spreminjati. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo rekli, da imamo lahko odlog za en teden, ne pa eh, daljši odlog. Tu gre za eh, eh poročilo eh, za 2014 eh, in o tem bi potem glasovali leta 2016. Večjega odloka ne moremo imeti, glasovali bomo 7. decembra. Tu gre tudi za politično vprašanje se pravi 7. decembra bomo glasovali. Hvala lepa vsem. Skupaj sedaj Markus Ferber prevzema predsedovanje. Eh, drage kolegice in kolegi, imamo še dve točke na dnevnem redu, ker jih moramo tudi zaključiti eh, v 25 minutah, moramo pohiteti eh, zaradi tolmačev. Torej, sedaj točka 7, akt za enotni digitalni trg naproti. Renato Soro dobi besedo, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Poskušal bom pohiteti, ker je pozno in nadaljeval bom v italijanščini. Sedaj bomo govorili o enotnem digitalnem trgu. Torej, govorili bomo o enotnem digitalnem trgu in o stališču našega odbora do te teme to je eden izmed najpomembnejših projektov eh, tega odbora v tem sklicu enotni digitalni trg. Želi vzpostaviti enotni trg eh, tudi eh, na področju digitalnih storitev. Imamo uh, enotni gospodarski, gospodarski trg uh, znotraj Evropske unije, ampak uh, sedaj je potrebno uh, poskrbeti, da nadoknadimo zaostanek tudi na drugih področjih. Naše inštitucije se tudi zelo počasi soočajo uh, z uh, različnimi izzivi. Uh, v svetu, ki se hitro spreminja. E, imamo mnenje, e, ki ga bomo e, pripravili na to temo. S tem se sicer odkvarjata odbor ITRE, pa tudi IMKO, ampak ta tema je pomembna tudi za nas, za zagotavljanje konkurenčnosti, za okrepitev proizvodnje in tako naprej skupaj z eh, poročevalci v senci eh, smo eh, že pripravili celo vrsto kompromisov, ki upam, da bodo sprejeti z veliko večino. Nekaj točk je še zviraj odprtih, ne strinjamo se ali pa jih nismo ravno najbolje rešili. Recimo, ko gre za komercializacijo kulturnih dobrin za pomočjo uh, digitalizacije. Uh, eh, 124 predlogov sprememb približno uh, smo prejeli in uh, ti predlogi sprememb so zelo pomembni, predvsem za zagotavljanje gospodarske rasti. Vsi vemo, kako se je gospodarstvo spremenilo v uh, zadnjih letih, uh, kaj se je zgodilo z industrijo. Uh, pojavljajo se nove eh, industrije, vzpostavljajo se novi sistemi in nekatera podjetja so eh, s kapitalizacijo eh, in z številom projektov ustvarila dobiček in si zaslužila svoje mesto na mednarodnem trgu. Ampak potrebujemo digitalni prehod v evropskem gospodarstvu. 450 milijonov evrov bi to lahko zagotovilo na leto in 3,8 milijonov novih delovnih mest, dobrih delovnih mest, e, trajnih delovnih mest. In tukaj ne govorim e, zgolj o sektorju inovacij, ampak tudi o digitalizaciji tradicionalne industrije. Gre torej na prehod na industrijo 2.0, kot temu pravimo. Kompromisi poudarjajo, da je izjemno pomembno, da ta digitalni prehod eh, spremlja tudi ustrezna podpora, podpora inovacijam, eh, pa tudi reformam. poleg tega eh, je potrebna eh, tudi podpora za ustvarjanje rasti. Poleg tega eh, je potrebno izobraževanje izvedencev na tem področju in nadaljne usposabljanje. Potrebno je pridobiti novo vrst, vrsto pismenosti, gre za digitalno pismenost vsakega evropskega državljana. In na koncu naj vas spomnim še, da moramo vzpostaviti obsežno evropsko infrastrukturo na tem območju. Govorim o širokopasovnih eh, povezavah. To je pomemben del Junkarjevega načrta, poleg tega pa je to pomembno tudi za uspodbujanje povezav med evropskimi narodi, ne želimo uh, ustvarjati novih vrzeli, še prav posebej ne digitalnih vrzeli. Kolegi uh, iz skupine zelenih opozarjajo, da je internet uh, skupna družbena dobrina, ki je ključnega pomena. Eh, torej gre za temo novih eh, digitalnih pravic. Eh, veliko smo se pogovarjali tudi o konkurenčnosti evropske industrije. Vsi zelo dobro vemo, da Evropska komisija sprejema nove ukrepe za rešitev podobnih primerov, kot je Google vemo tudi, da je bila sprejeta nova pobuda, ki naj bi omogočila boljše poznavanje nevarnosti, ki se pojavljajo z, na spletu. Digitalni svet se sooča z dvema novima fenomenoma, z dvema novima pojavoma, eh, ki ju eh, klasična industrija ni eh, poznala. pojavljajo se eh, stranski eh, stroški, eh, ki eh, predstavljajo zelo pomembno oviro eh, pri zagotavljanju konkurenčnosti. Potrebno je zagotoviti eh, konkurenco na eh, teh novih eh, trgih, hkrati pa je potrebno zagotoviti eh, boj proti nelojalni konkurenci. Nažalost, na tem področju Evropska unija še ni storila dovolj. Pomembna tema, ki zadeva tudi naš odbor, je tema obdavčevanja. Imamo različne davčne sisteme, 28 različnih eh, davkov eh, na dodano vrednost eh, in ta situacija je seveda predvsej zapletena. zelo pomembna tema, eh, na katero se moramo eh, ravno tako osredotočiti, pa je eh, gospodarstvo, ki temeli na podatkih na zbiranju podatkov. Na no, to so glavne točke, gre za predvsej zanimive koncepte in upam, da boste podprli moje mnenje z veliko večino. Zahvaljujem pa se seveda tudi vsem poročevalcem v senci. Eh, ki so si močno prizadevali za to, da bi našli kompromis na tem tako zelo pomembnem področju. Hvala lepa. Eh, hvala lepa in sedaj eh, poročevalci v Senci eh, za ELS Ildiko Kalpelc. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, čestitke poročevalcu za delo in pripravljenost za kompromis. Eh, sedaj ne bi omenjala vseh kompromisov, mislim, da smo eh, o njih še dovolj razpravljali. Rada bi govorila o enem problematičnem kompromisu. To je F, gre za harmoniziran sistem DDV-ja. E Integracijo lahko merimo po zmanjševanju uvir za notranji trg. proračevalec eh, zahteva poenostavljen eh, eh, sistem DDV online in to je pravzaprav dokaj oddaljeno od gospodarske resničnosti. Ne morem si predstavljati, da bi isti proizvod imel različne stopnje DDV-ja glede na način nakupa. Mislim, da se s to metodo uh, Eh, izkrivlja konkurenca. In zaradi tega moja politična skupina ne podpira tega dela in žal mi je, da nismo našli nekih skupnih temeljev glede tega. Rada bi prepričala eh, poročevalca, da eh, besedo harmonized nadomesti z besedo coordinated. Našli smo harmo, kompromise po številnih razpravah eh, strinjamo se, da je treba ovire zmanjšati, znižati, eh, vendar tu gre za take naprimer, eh, ki se nanašajo na potovalne agencije, ki delujejo online, potem bančne storitve online. Torej, moja politična skupina podpira vse kompromise razen kompromisa F in v določenih eh, primerjih eh, zahtevamo glasovanje po delih. Prosim eh, poročevalce, da podpre to glasovanje po delih in prosim, da tudi besedico harmoniziran nadomesti z besedo koordiniran v predlogu F. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala povedal sem, imamo še dve poročili do konca sestanka in zaradi tega pritiskam. Za EKR, Case eh, Swinburne ni tukaj, ni Stolvals, eh, ni in sedaj pa predstavnik za GUE. Poskusil bom biti kar se da eh, hiter. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za upravljeno delo. Digitalne storitve peer-to-peer poročila, posojila bi morala biti bolj na voljo za MSP-je, za mikropodjetja. Pri določenih stvarih sem pa eh, zaskrbljen. To je kompromis D, ki eh, pozdravlja Unijo kapitalskih trgov. mislim, da je ta eh, napačen in kompromis E je tudi problematičen. Eh, sedanji davčni okvir se ne more uporabljati naprej zaradi posebnosti eh, digitalnega gospodarstva. Mislim, da to ne drži, kar tu piše. E, tu obstaja neka agenda spodkopavanja davčne suverenosti držav članic. E, torej, digitalni sektor je šel skozi e, številne ovire, zato da bi pač šli vi, mi v svoje pisarne in gledali družine, ki so oddaljene da bi kupovali eh, koncertne vstopnice kjerkoli po svetu. Ne verjamem, da eh, ljudje v tem sektorju ne morejo premagati težav z različnimi stopnjami DDV-ja v različnih državah članicah. Torej, te smeri poročila ne morem podpreti. Ne verjamem v to in tega tudi ne morem podpreti. Hvala lepa. Sedaj pa za zelene, eh, Mihajl Rajmon. Um, vi... Ja, najlepša hvala. S tem poročilom smo zelo zadovoljni. Poročevalec, mislim, da je skušal eh, doseči kompromise z mojega vidika. Je precej eh, pomembno to, da na številnih mestih povdarja, da internet predstavlja družbeni sistem prihodnosti v Evropski uniji. Spremljati moramo razvoj družbe eh, in eh, ne smemo dopustiti, da bi eh, internet ponujal le prednosti za nekaj izbranih podjetij. Imamo še nekaj pobud, ki smo jih poslali tudi po elektronski pošti poročevalcev, pa se zahvaljujemo za pripravljeno mnenje. Eh, Marko Vali, eh, ne vidim ga v dvorani, bi moral spregovoriti v imenu EFD, tudi Barbare Kapel. Tudi Barbare Kapel ne vidim, samo Bervanž Bere se je še javila k besedi. Hvala lepa, gospod predsednik. Aranta, eh, bi se obrnila na poročevalce, še prav posebej pa na ELS. Eh, in sicer v povezavi z kompromisom FELS eh, e eh, tega kompromisa ne podpira. Ampak eh, ta kompromis še zdaleč ni dovolj dober. Gre za vprašanje enake obravnave. Ali pa za numeričen pristop, za digitalni pristop ne moremo eh, imeti digitalnega gospodarstva in eh, kaznovati eh, kulturnih dejavnosti. V kompromisu F je napisano, da lahko države članice uporabijo izjemo za kulturne dobrine, ampak Eh, Evropsko sodišče eh, je odločilo, katere so kulturne dobrine, ki jih lahko uvrstimo v to kategorijo. Torej, eh, gre predvsem za vprašanje e-knjig e, in za znižanje DDV-ja za e-knjige. E, Ne, zaradi tega smo v ta kompromis vključili eh, ubeseditev, ki je precej zmirna. Eh, in eh, ta eh, ubeseditev ne ustreza prepovedi eh, sodišča. Torej, upam, da bo ELS lahko podprla ta kompromis in da bomo uh, uspeli eh, zapisati nekoliko bolj ostro obseditev v povezavi z temo e-knjig. Najlepša hvala. Mislim, eh, da se bomo kmalo pogajali, kajti glasovali bomo jutri ali želi poročevalec besedo še za eno minuto maksimalno. No, če, ne, Hvala. 30 eh, sekund potrebujem. Samo toliko, da vam pojasnim, da govorimo o enotnem digitalnem trgu in sicer 16 eh, minut. Če, je, eh, če smo pripravljeni samo toliko pozornosti nameniti tej pomembni temi, potem želim temu odboru vse dobro. Ja. Dolga razprava je potekala na temo Evropske centralne banke, torej to ni moja krivda. Poročevalec žal ni vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Se opravičujem. V dnevnem redu je bilo predvidenega več časa in dnevni red bi morali spoštovati, tudi če vas ta tema sploh ne zanima. Če mi dovolite, bi res tudi jaz kaj povedal prevzel sem predsedovanje z 20-minutno zamudo v dnevnem redu, kajti eh, razprava na temo Evropske centralne banke je bila predolga. Torej, eh, zato nisem kriv, eh, ampak moram spoštovati tudi tolmače, ki bodo delali do 18.30. In to je zame veliki zil. In skušam najti rešitev. Torej, ne obtožujte mene, kajti jaz nisem odgovoren za to zamudo. Glasovali bomo jutri in s tem smo pri osmi točki eh, in sicer gre za Evropsko investicijsko banko eh, poročevalca Dimitrijusa Papadulisa. Ni eh, za predstavitev poročila, pa namenjam dve minuti in pol. Dimitris Papadulis bi se rad upravičil, kajti imel je težave z prihodom v Bruselj danes. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje pri pripravi tega mnenja. Eh, v preteklih tednih so se pogosto sestali in poskušali so vključiti večino predlogov sprememb. Mislim, da so dobro upravili svoje delo. Eh, različni pogledi eh, so bili predvsem glede prihodnosti Evropske investicijske banke. Poročevalec pa. Uh, se je uh, osredotočil na dva zelo konstruktivna sestanka poročevalcev v uh, senci in uh, poročilo oziroma mnenje vključuje številne kompromise. Uh, gre za okrepitev predvsem uh, posojilne zmožnosti Evropske investicijske banke, uh, Eh, za ukrepitev kapitala. Evropske investicijske banke države članice poziva, eh, da razmislijo o okrepitvi kapitala Evropske investicijske banke. Eh, v obdobju po krize je prišlo do znižanja vlaganj za 30 odstotkov in zaradi tega je prišlo do velikega neravnotežja tudi znotraj Evropske unije, kaj te razlike med državami članicami so velike vlaganja predstavljajo eno izmed, eh, enega izmed največjih izzivov v Evropski uniji. Predvsem je tukaj pomemben položaj majhnih in srednje velikih podjetij. Evropska investicijska banka eh, mora pregledati svoj mandat eh, in skušati mora zagotoviti sredstva za investiranje, za vlaganje v projekte, ki so velikega družbenega in gospodarskega pomena. Poleg tega se mora boriti proti brezposelnosti in eh, prispevati mora k zmanjšanju eh, razlik eh, med državami članicami na različnih področjih. Pri tem mora seveda spoštovati kriterije in mandat Evropske investicijske banke, osredotočiti pa se mora predvsem na tiste države, kjer so se vlaganje zmanjšali predvsem po zadnji krizi in zaradi visokega tveganja. E, to mnenje poziva Evropsko investicijsko banko, da vzpostavi ustrezno davčno politiko in e, poziva Evropsko investicijsko banko, da ne sodeluje za finančnimi partnerji, e, ki imajo negativno zgodovino. Eh, poleg tega mora biti pozorna tudi na korupcijo in pa eh, na organiziran eh, kriminal. Še nekaj točk imam. Evropska investicijska banka mora pregledati tudi zasebno javna partnerstva in jih oceniti z vedika ustvarjanja novih delovnih mest. Gos gospod predsedujoči, eh, poročevalec bi se rad zahvalil vsem poročevalcem senci za sodelovanje in zaradi tega, ker nimamo časa, bom s tem zaključil. Najlepša hvala, poročevalci v senci, Tomas Man za minuto in pol v imenu ELS, najlepša hvala. Uh, ja, uh, zelo hitro moramo obravnavati to uh, temo. Uh, pred seboj imam seznam, uh, ki. Uh, vsebuje kompromise uh, A uh, in uh, ki se boje kompromise od A do O in tukaj je kar nekaj napak. Danes lahko še delamo in upam, da bomo dosegli dobre rezultate, ampak ta način dela mi ni všeč. Določene kompromise smo podprli in sicer z zaradi eh, tega, ker je bilo poročilo najprej eh, povsem negativno, zaradi gospodarskega položaja se je situacija povsem eh, spremenila. Dosegli smo veliko skupnih kompromisov na temo oživitve in gospodarstva in če ti kompromisi ne bodo sprejeti, potem lahko poročilo le še zavrnemo. Veliko je tudi očitkov, ki niso povezani z Evropsko investicijsko banko, ampak Evropsko centralno banko, ki, ga, ki jo to poročilo sploh ne obravnava in zaradi tega eh, tudi ne bi smelo biti teh navedb. Eh, potem je tukaj govora tudi o specifičnih državah, eh, s tem mandat sploh ni povezan, mandat Evropske investicijske banke, zaradi tega smo zahtevali številna glasovanja po delih in če bomo uspešni pri teh glasovanjih, potem lahko to poročilo podpremo. Najlepša hvala. SND Marija Žuav Rodriguez. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Čisto kratka bom. Naša skupina podpira eh, kompromise, eh, ki so predlagani in rada bi vas spomnila, da smo podali tudi ustni predlog spremembe in sicer v povezavi z davčnimi oazami, kajti davčne oaze je potrebno identificirati in eh, to mora biti naloga Evropske komisije, ne le eh, OECD. Najlepša hvala, sedaj pa Stanislav Ozok v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Čas nas priganja, zato bom skušal biti kratek zahvaljujoč eh, dobro upravljenemu delu in zato se zahvaljujem vsem. Imamo sedaj pred seboj poročilo, ki ga lahko podpremo. Kompromisni predlogi ABC eh, opisujejo gospodarski položaj v Evropski uniji in v svetovnem gospodarstvu. V kompromisnem predlogu D mi manjka. Vloga zasebnega sektorja, mislim, da ta ni dovolj poudarjena, tudi kompromisnih predlogov EF in G ne moremo podpreti. Kaj ti ni nam všeč povezava? Mi menimo, eh, da bi moralo glasovanje dobro potekati in upam, da bomo potem imeli jasno stališče kot odbor. Najlepša hvala kolega Eichhout v imenu liberalcev. Ne, v imenu liberalcev ni nikogar. Sedaj pa prehajamo k zelenim in sedaj vam dajem besedo. Žal mi je, da sem vas spremenil v liberalca. Uh, No, ne vem zakaj, ampak mogoče bi lahko povedal tudi kaj v imenu uh, liberalcev. Uh, Opravičujem se za našo poročevalko v senci, eh, žal ni mogla priti na to sejo. Podpira večino kompromisov. Dobri kompromisi so bili sprejeni glede prehoda na zeleno gospodarstvo in dobri so tudi kompromisi glede davčnih oaz. Imeli, predložili pa bomo še ustni predlog spremembe jutri kajti mislim, da obstaja določena nejasnost glede posameznih eh, imen. Namreč Evropska investicijska banka ne bi smela posojati eh, podjetju Volkswagen eh, glede na zadnji škandal in to bi radi bolj izredno zapisali. Zaskrbljeni smo glede glasovanj po delih, predvsem v tistih primerjih, ko gre za davčne oaze in pa ko gre za zelena vlaganja. Mislimo, da je to eh, še kako pomembno, še prav posebej danes, eh, ko se je pričela tudi eh, podnebna konferenca v Parizu. Trenutno posem podpiramo poročilo, bomo videli, kaj se bo jutri zgodilo na glasovanju. Najlepša hvala. In sedaj še EFDT in Markovali. Najlepša hvala, čisto na kratko. Dobro smo delali in sodelovali z poročevalcem skupine GUE. Mislim, da smo dosegli dobre kompromise, še prav posebej, kar zadeva okrepitev vlagan v raziskave in pa inovacije, pa tudi v majhna in srednja velika podjetja, ki eh, predvsem trpijo zaradi pomankanja vlagan eh, iz tradicionalnega bančnega sektorja. Strinjamo se tudi. z odstavkom, ki se nanaša na prioritete v eh, državah, eh, ki so v težavnem gospodarskem položaju. Tam je še prav posebej pomembno ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega pa podpiramo tudi eh, trajnostno financiranje Evropske investicijske banke, hkrati pa je ključnega pomena za nas tudi tema davčnih oaz. Evropska investicijska banka mora delovati v skladu z načeli dobrega poslovanja in ne sme financirati eh, določenih podjetij. Eh, posebej se mora osredotočiti na trajnostne projekte. In to eh, so tisti vidiki, ki jim je potrebno posvetiti največ pozornosti, torej ali je določen primer, projekt trajnosten, okoljoprijazen in tako naprej. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospe Kapel ni v dvorani, nihče več ni prosil za besedo. Torej naj vas eh, le spomnim, eh, da smo razdelili nov seznam glasovanja danes popovdne, torej upam, eh, da boste ta glasovanje seznam eh, našli, eh, ko se boste vrnili v. Eh, Pisarno, eh, najlepša hvala in hvala lepa tudi tolmačem za potrpežljivost. Hvala lepa, torej jutri ob devetih eh, nadaljujemo in ob desetih eh, bomo začeli z obsežnim glasovanjem. Eh, s tem je seja zaključena in hvala lepa tolmačem.